Hvala lepa in dober dan. Lep pozdrav, dobrodošli, predsednik Krajner, spoštovani poročevalci. To zasedanje naše medparlamentarne konference se osredotoča na temo sposobnosti postati svetovni voditelj v boju proti podnebnim spremembam. To je tema, ki so jo evropske institucije na začetku tega eh, mandata tudi nakazale državam članicam, da bi na ta način sprožili močno pomembno pobudo za spremembo našega razvojnega modela. Sodobnost smo preučili in ugotavljamo, da je na nas vseh, da rešimo naš planet. In zato se je treba lotiti boja proti podnebnim spremembam, da na ta način naše države članice in eh, Evropsko unijo lahko pripravimo na to, da se bolje soočajo z izzivi in zaščito našega lastnega socialnega modela. Evropski parlamentarni teden poteka že devetič in eh, z vidika sodelujočih vidimo, da je to dogodek, ki je ključen sestavni del evropskega semestra in ravno zaradi tega se tudi zahvaljujemo hrvaškemu predsedstvu za to pobudo, za to, da ste eh, dali ta predlog in da ste vse upravili tako učinkovito. Poslanci Evropskega parlamenta mora biti vključeni v postopke evropskega semestra in tudi v odločitve vezane na gospodarsko politiko, ki jih bomo morali sprejeti glede na neslutene evropske razsežnosti te problematike. Naše odločitve imajo posledice za naše partnerje in eh, zato obenem tudi izražam našo zaskrbljenost v smeri Evropske komisije v luči javnega mnenja in stališč naših državljanov. V zadnjih letih smo dosegli pomemben napredek. Komisija je okrepila izmenjavo z Evropskim, parlament, z Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamentom, z nacionalnimi parlamenti, pardon, zato da bi nacionalne parlamente bolj vključili v Evropski eh, semester. Komisar Čentiloni je opravil posvetovanje, kot veste, katerega namen je poenostaviti okvir gospodarskega upravljanja, v katerem se trenutno gibljamo, še posebej, kar zadeva proračunska pravila zapisana v paktu o stabilnosti in rasti in ki so izredno kompleksna, kot vemo. Na to temo so bila posvetovanja zelo plodna in eh, zato z zadovoljstvom ugotavljam, da so v evropski semester sedaj vključeni tudi trajnostni razvojni cilji. Komisija je uspela prisluhniti evropskim državljanom, ki jih še posebej skrbijo okoljska vprašanja in socialna vprašanja. Ta zadnji razvoj pa, dogodko pa ne bi bil možen brez jasnega sporočila v imenu evropskih eh, državljanov, še posebej v okviru Evropskega parlamentarnega tedna, na katerem se danes ponovno sestajamo tu v Evropskem parlamentu. Naše sodelovanje, sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti je za nas ključnega pomena. Izmenjava mnen, skupni pogovor nam omogoča dosegati kompromise, ki so v interesu nas vseh. In ko že govorimo o evropskih institucijah, ne govorimo zgolj o bruselskih institucijah. Vsi mi smo košček v tem mozaiku odgovornosti in v tem bruselskem institucionalnem okviru. In seveda so nacionalni parlamenti še kako dragocen košček v tem mozaiku. To, kar mene danes najbolj skrbi, je tveganje drobitve, fragmentacije evropskega prostora, da se vsakdo začne zapirati v neko identitarno, nacionalno okolje in da izgubi izpred oči našo skupno evropsko usodo, ki zadeva nas vse v smislu suverenosti, ki smo jo pridobili v interesu vseh in solidarnosti, ki jo želijo vsi in ki jo potrebujejo vsi. Takšna fragmentacija se izkazuje v naših javnih mnenjih, v naših družbah, tudi zaradi vse bolj ustrajnih neenakosti med tistimi, ki so v najboljšem položaju in eh, tistimi, ki jim uspe izkoristiti prednosti, ki jih prinaša globalizacija na eni strani in na drugi strani številnih eh, tistih, ki se počutijo odrinjene v stran. In kakršen koli privit družbene mobilnosti, se eh, zdi, da je zgolj neka dvoglava pošast. Obstajajo razlike med eh, vzhodom, zahodom, severom, jugom Evrope in naš eh, namen je te razlike zmanjšati, te razdalje zmanjšati, kajti preveč razdalj vlada med nami, med zahodom in vzhodom, med severom in jugom, med centrom in periferijo. Evropski projekt, ki je naloga nas vseh, evropskih institucij, nacionalnih institucij, pomeni, da moramo poiskati načine za skrajševanje teh razdalj. Lepo bi bilo, če bi nekega dne probleme severa naše javno mnenje razumelo kot eh, problem nas vseh. Enako velja za probleme juga. Pogosto jug sveta ostaja tisti, na katerega plečih ostanejo vsi problemi in vse rešitve. In eh, naši državljani na severu, na vzhodu tega morda ne vidijo. Nedavno sem bil na Finskem, gre za veliko, pomembno, dragoceno državo. Uh, v kateri prebiva 6 milijonov državljanov, ki imajo 1440 km meje z Rusijo. In ta vojaški izziv je izziv, ki je pomemben za varnost državljanov tudi na jugu Evrope, ki se pogosto tega sploh ne zavedajo. In enako velja tudi za tisto problematiko, ki jo jug sveta izpostavlja na sredozemlju in na, na naši južni meji je levji delež pritiskov, migracijskih pritiskov in te naše države potrebujejo več podpore. Pomembno je, da skrajšujemo razdalje med nami, razdalje med Brusljem in našimi nacionalnimi parlamenti. Nesmiselno je reči, da bomo v tem mandatu vodilni v boju proti podnebnim spremembam. To je nepomembno in nesmiselno, če se države članice ne bodo uskladile z evropsko agendo. Ne bo nam uspelo. Potrebujemo torej skupen pogled na stvari in ponavljam, prizadevati si moramo za to, da skrajšujemo razdalje zmanjšujemo razdalje med nami, kajti danes smo pred velikansko odgovornostjo in eh, tega se zavedamo. Koliko pozornosti preostalega sveta se zdaj obrača v smeri Evrope zaradi izzivov, ki smo jih mi prevzeli. In zato moramo v tem trenutku priti do tega, da se bomo vsi čutili pomemben sestavni del demokratičnega sistema upravljanja v Evropski uniji. V tem trenutku se soočamo s številnimi vprašanji. Z enim še posebej. Jutri na Evropskem svetu, kot veste, bo tekla razprava okrog večletnega finančnega okvira Evropske unije okrog proračuna za naslednjih sedem let. Odkot torej bomo dobili denar? Kaj bomo postali? Kaj želimo financirati? Kaj po drugi strani bo potrebno črtati iz seznama aktivnosti? In eh, ta razprava z nacionalnimi parlamenti mora pokazati, da so nacionalni parlamenti glavni protagonisti. Mi v Evropskem parlamentu izhajamo iz naslednjega stališča. Financirati temeljne programe Evropske unije je nekaj, kar je nujno in neobhodno. Kmetijska politika, kohezijska politika. Če ne bomo imeli ustreznih sredstev za kohezijo, kako potem bomo zmanjševali razdalje med našimi ozemlji, med tistimi bogatejšimi in tistimi šipkejšimi. In obenem potrebujemo sredstva, obsežna sredstva, kajti ti pri izzivu zelenega dogovora, nihče ne more ostati zadaj. Sklad za pravičen prehod je temeljni cilj našega dela, kaj ti naša podjetja se ne bodo zaprla, temveč se bodo preoblikovala, kaj ti nihče ne sme izgubiti dela. Z zelenim dogovorom želimo namreč ustvariti več delovnih mest, ne manj in boj, ki je pred nami, razprava s državami članicami, bo tu seveda v prvi vrsti. Mi si ne želimo virtualnih nakazil v evropsko blagajno. Želimo si najti način, da se lahko okrepi zmogljivost držav članic. In ta prenos sredstev ne sme biti razumljen kot kazen, temveč kot priložnost. To je izziv, ki je pred nami. V zadnjih dneh smo veliko razpravljali s svetom glede hipotez, ki bodo jutri v osrčju premisleka šefov vlad in držav. Mi smo mnenje, da če želimo zmanjšati razdalje med nami, če želimo Evropski uniji dati priložnost, da se dejansko razvije v vodilno, potem je potrebno spremeniti vse te številke, ker potrebujemo več sredstev. Prav tako želimo skupaj z vami govoriti v imenu državljanov, kajti naši državljani pogosto ne razumejo proračuna. In zato se moramo potruditi, da bo Evropska unija skupaj z državami članicami razvila jasno politiko, ki bo poskrbela za to, da ne bomo izgubili delovnih mest, da bomo uravnotežili razlike, da se bo Evropska unija lahko soočila z izzivi globaliziranega sveta. Vsi skupaj nosimo velikansko odgovornost v tem trenutku in mislim, da moramo to odgovornost deliti in z eh, tega vidika je tudi zelo pomemben vaš premislek. V tem trenutku se soočamo z urgentnimi razmerami na področju podnebja. To ugotavljajo vsi, ne le institucije, tudi državljani. Evropska unija je vodilna v svetu in Evropski parlament je motor te vodilne vloge. Evropski parlament je bila prva institucija, ki je zahtevala, da se Evropska unija podnebno neutralizira do leta 2050. In eh, to je nekaj, kar bo prvikrat tudi uzakonjeno v prihodnjih dneh. Naslednje desetletje bo seveda ključnega pomena z vidika spoštovanja ciljev pariškega sporazuma in tudi kar zadeva naše mednarodne obveznosti. Evropski parlament se zauzema za krepitev naših podnebnih ciljev do leta 2030 in da za 55 eh, odstotkov znižamo emisije toplogrednih plinov v naslednjem desetletju. Ampak, če želimo doseči dejanske rezultate, potem je pomembno, kot rečeno, da nihče ne ostane pozabljen ob strani. In to je tisti izziv, ki je pred nami. Da nihče ne bo ostal zadaj, pa naj gre za državo, naj gre za podjetje in da noben delavec ne bo izgubil delovnega mesta. Ta ambicija je nekaj, kar bo možno uresničiti le s podporo javnosti, vsem tem potrebnim spremembam za našo družbo, za naša gospodarstva. In zato moramo preučiti vse gospodarske, proračunske, socialne posledice, ki jih eh, prinašajo te pogumne poteze. Evropska komisija je nedavno, kot veste, predstavila svoj predlog za sprožitev Evropskega novega eh, zelenega dogovora in Evropski parlament bo v vlogi sozakonodajalca obravnaval predloge Evropske komisije tekom prihodnjih dveh let in Evropski parlament pričakuje 50 zakonodajnih predlogov, ki bodo dali neko obliko tem velikim naporom. To je ta izziv, ki je pred nami, pred državami članicami, da uskladimo vse naše agende. Preoblikovanje tranzicija, ki je pred Evropo če se želimo soočiti s tem izzivom, pomeni, da moramo seveda upoštevati tudi socialno razsežnost. Boj proti neenakostim mora pospremiti omenjeno preoblikovanje. Okoljske izzive namreč lahko rešujemo le, če bomo poskrbeli tudi za zmanjšanje razlik v izvajanju naših politik. Podnebne podnebni izzivi in neenakost. To mislim, da so ključne referenčne točke, ki jih moramo imeti v mislih pri tem izzivu. Naši poročevalci, ki so tu vabljeni, danes nam bodo pomagali pri boljšem razumevanju teh izzivov, da usmerimo našo politično razpravo v naših volilnih okrožij glede pomembnih odločitev, ki jih moramo sprejeti, če si želimo dati priložnost, da se lahko dvignemo nad eh, te obžalovanja vredne okoljske pogoje, v katerih smo prisiljeni živeti. Želim vam uspešno razpravo, gospod eh, predsednik, želim vam uspešno delo in Veseli me, da ste tu z nami skupaj kot protagonisti ne le krepitve Evropske unije, ampak krepitve tudi zmogljivosti in sposobnosti vseh naših držav, da se bodo lahko uspešno soočile z danimi izzivi. Hvala lepa. Besedo sedaj seveda predajam predsedniku Rajderju. Poštovani predsjedniče spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod Sasoli, spoštovane poslanke in poslanci iz nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, spoštovani vodni govorniki, gospa Navarro, gospod Körning, gospod Rajder, spoštovani namestnik generalnega sekretarja Evropskega parlamenta, gospod Pinkler, spoštovani člani odbora regije in Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Še enkrat vas prisrčno pozdravljam v imenu Hrvaškega sabora in seveda tudi v svojem osebnem imenu. Veseli me, da v luči trenutne razprave o Evropskem novem zelenem dogovoru tema današnjega plenarnega zasedanja boj proti podnebnim spremembam in posledice na gospodarske, proračunske in socialne politike Evropske unije. Uh, Vsi se strinjamo, da so podnebne spremembe eden največjih izzivov, s katerimi se danes soočamo, in eh, ravno naša generacija nosi še posebno odgovornost za to. Evropska unija z desetimi odstotki globalnih eh, emisij CO2 danes eh, nosi odgovornost za to, da postane vodilna v svetu v boju proti podnebnim spremembam z energetskim prehodom, z uvajanjem obnovljivih virov energije in z zagotavljanjem podnebne neutralnosti do leta 2050, kar je tudi že omenil predsednik Sassoli. Pripričan sem, da nam je vsem jasno, da eh, Evropski novi zeleni dogovor vse nas pomika v smer novega cikla velikih sprememb. Ta načrt moramo predvsem videti kot načrt preoblikovanja evropskega gospodarstva. Ekološka tranzicija vključuje številne potencijale za gospodarsko rast, nove poslovne modele, nove trge, nova delovna mesta, tehnološki razvoj, inovacije, ki so usmerjene v prihodnost. Ampak razumeti moramo tudi tiste države članice, ki nimajo istih izhodišč, pri prehodu na nizkooglično gospodarstvo. In ravno tu bo pomembna pravična in socialno uravnotežena tranzicija, ki jo je prav tako omenil predsednik Sasoli, da bi se vsem omogočili enaki pogoji. In zato, in tega se moramo zavedati vsi, bo potrebna, bodo potrebna zelo velika javna in zasebna ulaganja. In to moramo upoštevati v naših eh, pogajanjih, ki sedaj tečejo glede novega večjetnega finančnega okvirja, kar se mi zdi izredno pomembno in sicer ta okvir vključuje tudi mehanizem za pravičen eh, prehod. Tu bi morali mobilizirati približno 100 milijard evrov namenjenih državljanom in regijam, katere bo prehod na nizkooglično energijo največ stal. Ta proces predstavlja sistemsko tehnološko spremembo, ki zahteva nove načine razmišljanja in tudi nove načine življenja. In zato to ne bo enostavna naloga, to bo zahtevalo veliko angažiranost vseh. Spoštovane kolegice in kolegi, Hrvaška kot država z eh, velikimi naravnimi bogatstvi razume pomen tega ambicioznega načrta. Ti cilji so v veliki meri že zajeti v strategiji energetskega razvoja Hrvaške do leta 2030, tudi z pogledom do leta 2050 in tudi z nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom do leta 2030. Mi smo povdarek dali na zanesljivo oskrbo z energijo in pa tudi na našo čvrsto odločitev, jasno odločitev, da se zmanjša potrošnja energije izboljša energetska učinkovitost in zmanjša izpust topogrednih plinov. Trenutno smo še nad povprečjem EU, kar zadeva obnovljive vire in pa izpuste CO2. Hrvaška trenutno 28 odstotkov svojih energetskih potreb pokriva iz obnovljivih virov energije. Na ta način smo 40 odstotkov nad našim ciljem, 20 odstotkov odstotkov energije iz obnovljivih vire, virov do leta 2020 in tu smo na prvem mestu v Evropski uniji. V naših načrtih smo upoštevali eh, tudi družbeno-ekonomske vidike, vključno tudi s tistim, kar nas eh, najbolj skrbi, kar tudi najbolj skrbi naše državljane in sicer stroški. Stroški, ki bodo nedvomno pri teh vrstah energije višji. Zato bomo razvili poseben program z ukrepi za odpravljanje energetske revščine, da se trajno znižajo stroški in izboljšajo življenjski pogoji v najrenjivejših gospodinstvih. Hvala lepa za vašo pozornost, sedaj pa mi dovolite, da pozdravim prvega povodničara gospoda Marka Karnja, posebnega odposlanca OZN za podnebno politiko in finance. Gospod Karni, izvolite, beseda je vaša. Uh, Hvala za besedo. Hvala tudi predsedniku Evropskega parlamenta, da me je povabil na to zasedanje. Sam bom govoril o tem, kako lahko zasebni sektor poveča in okrepi same ukrepe javnega sektorja. Vemo pa, da sedaj imajo naši državljani vedno večje pričakovanja zaradi podnebne krize in zato moramo pravo leto 2020 ukrepati. COP26 pa mora biti tudi mejnik in moramo tudi z njim spoštovati in izpolniti vse cilje pariškega sporazuma. Je pa res, da zato potrebujemo celotni prehod v našem gospodarstvu. Na takšen način bomo ustvarili tudi največje gospodarske priložnosti v našem času. Kaj so cilji Kopa 26. S njim hočemo zagotoviti naslednje, da bodo vse finančne odločitve upoštevale tudi podnebne spremembe. Tukaj sveda govorim o odločitvah vlad, mednarodnih institucij, bank in zlasti zasebnega sektorja. Naša strategija za COP26 temelji na zelo jasni podlagi, se pravi, ni to nič, to je načelo, h kateremu stremimo in si tudi želimo, da ga bodo upoštevale tudi vse jurisdikcije. To je tudi predpogoj za to, da bomo ustavili podnebne spremembe. Se pravi, vsako podjetje, vsaka banka, vsaka zavarovalnica, vsak pokojninski sklad mora razkriti svoja načela, svoje načrte za ta prihod. V ta namen pa moramo seveda tudi doseči napredek pri poročanju, pri tveganju in pri vračanju. In seveda Evropska unija mora tukaj igrati vodilno vlogo, zlasti pa imamo v mislih tudi vlogo Evropskega parlamenta. Prvi steber je poročanje, se pravi, to, kar lahko merimo, lahko tudi upravljamo. V Parizu smo se pred nekaj leti v okviru finančnega odbora za stabilnost odločili za vzpostavitev posebne namenske skupine za finančne razkritja v povezavi s podnebjem, se pravi TCFD. In Hamburga čez nekaj mesecev so se potem tudi sestali voditelji 20 gospodarsko najbolj razvitih držav na vrhu in tam so se tudi dogovorili o naslednjih načelih. In sedaj se od podjetij tudi pričakuje, da razkrijajo svoje finančne načrte skladno s priporočili TCFD-ja. In seveda to mora biti sedaj tudi obvezno. Cilj globalnega trga pa je, da bodo ta poročila in vse te zaveze, kar se deja, dosledne in celovite. Bi pa na tem mestu želel ponovno pohvaliti voditeljstvo v Evropski uniji. Recimo lahko pogledamo to, kar je storila komisija. Komisija je lani tudi sprejela posebno sporočilo na tem področju. Komisar Dombrovski pa je tudi povedal, da bo z prenovitvijo nefinančne direktive direktive o nefinančnem poročanju Evropska unija tudi storila velik korak na tem področju. Vas pa seveda prosim, da se tudi zgledujete po delu TCFD-ja, ki je tudi standard za dosled celotno obveščanje vključuje tudi standarde za obsežno poročanje in obveščanje. Ta namenska skupina je tudi pripravila posebna priporočila za upravljanje, za pripravo strategij, za upravljanje s tveganji. Poleg tega pa lahko s tem tudi pomagamo samemu zasebnemu sektorju. TCFD uživa tudi široko podporo, vse velike sistemske banke ga podpirajo, poleg tega so v tej namenski skupini vključeni tudi veliki deležniki, tudi pomembne banke in računovodska podjetja. In če se ta merila ne spoštujejo, potem bodo očani, ki so sedaj v ožji skupini voditeljev, tudi izključeni iz te skupine. Se pravi, merila TCFD so sedaj nek standard, zlati standard na področju poročanja. Toliko o prvem stebru, sedaj pa tveganje, to je drugi stebr, upravljanje s tvegani. Vse to pa tudi pomeni razkritja podjetja morajo razkriti svoj oglični odtis. Upravljanje s tveganji mora tudi vključevati nove načrte podjetij za prehodu pa pomeni tudi stresne teste. The Bank of England je bila lani tudi prvi regulativni organ, ki se je odločil za opravljanje stresnih testov svojih največjih bank. To je tudi predpogoj za tekoč prehod na zeleno gospodarstvo. Ja, vemo, da včasih pride do zapoznelih politik, ampak tudi to ni tako slabo, če seveda dosežemo ta nič resnični scenarij. Sedaj pa moramo marsikaj spremeniti. Ti stresni testi bodo tudi razkrili, katera podjetja in katere banke so pripravljene na nov prehod. Poleg tega pa bomo z njimi tudi gotovili, katera niso. Bank of England bo tudi sodelovala z 50 ostalimi centralnimi bankami in regulativnimi organi po celotnem svetu. In skupaj bodo razvili tudi tehnologijo za pripravo in razvoj teh stresnih testov, ki bodo seveda tudi objavljeni spomladi. Poleg tega pa lahko tudi povem, da ti stresni testi ne bodo samo pokazali, kako dobro upravljamo s tvegani, ampak bomo z njimi tudi okrepili konkurenčnost našega bančnega sistema in tudi okrepili učinke naše celovite podnebne politike. Potem pa še četrti stebr gre za vračanja in prehod na neto ničlo je seveda velika poslovna priložnost, ki bo vplivala na vse sektore našega gospodarstva. In seveda tukaj ne gre samo za to, da bomo podpirali zelene tehnologije. Podjetja, ki hočejo preiti na to ničlo, se morajo tudi vključiti v celotni sistem, morajo dobiti tudi določene spodbude in nagrade za svoje ukrepanje na področju zelenega gospodarstva. In sedaj recimo pokojninski skladi, pa tudi ostali skladi morajo razkriti, ali so njihovi načrti in njihovi potrošniki tudi skladni z eh, vrednotami, ki jih je določil TCFD. No, do sedaj smo že marsikaj slišali, ampak ni bilo dovolj razkritja na področju podnebnih sprememb. V zvezi s tem lahko tudi pohvalim delo Evropske unije na področju taksonomije. To je seveda zelo pomemben korak naprej, ampak ne moremo sedaj oblikovati črne sezname določenih gospodarstv in ne moremo seveda samo spodbujati določenih zelenih gospodarstv. Potrebujemo res 50 odtenkov te sivine, več uh, razmejitev. Uh, tako da bomo lahko res oblikovali prilagojen pristop za ta prehod. Pri prihodu imamo seveda več pristopov, seveda en pristop temelji na odstotku sredstev, ki temelji tudi na priporočilih razkritja znotraj TCFD-ja. To je najbolj preprost pristop. Potem pa lahko tudi ocenimo odstotek sredstev, ki so skladne z pariškim sporazumom. Se pravi, da povzamem, ali so ta podjetja, v katere vlagamo, tudi v smeri tega prehoda do neto ničle. Poleg tega lahko seveda tudi določimo kratkoročne menike za spremljanje doseženega napredka. čisto na koncu pa lahko seveda uberemo zelo kompleksen pristop, s katerim bomo pravzaprav ocenili samo kakovost celotnih načrtov prehoda skladno z pariškim sporazumom. Recimo, če se pogledamo evropska podjetja, kot so AXA in Allianz, oba podjetja sta se že odločila za prostovoljno razkritje vseh teh načrtov. Naš namen pa je, da bi do Kopa 26 zgradili veliko zavezništvo lastnikov sredstev, tako imenovane neto ničle, tako da bomo potem se lahko tudi uskladili z cilji pariškega sporazuma je pa res, da tukaj tudi potrebujemo vodilno vlogo Evropske unije, tako da bomo v naše sodelovanje lahko vključili tudi ostale mednarodne institucije in organizacije. Čisto na koncu želim samo povedati, da je vaše delo obrodilo tudi sodove z temi prizadevanji in za logiko ni to ničle, ste poskrbeli za korenite spremembe na področju boja proti podnebnim spremembam. Stabilne finance so nov internet, to je nova mantra, ki jo sedaj vsi ponavljamo. Mislim, da moramo seveda izrabiti zagon, ki se je ustvaril. Zgradili smo sistem, ampak to še ni dovolj, moramo pravzaprav nadgraditi vsa naša prizadevanja. Dobro je, da uh, obstajajo tudi prostovoljni ukrepi strani zasebnega sektorja, ampak tudi vlada mora tudi odigrati zelo pomembno vlogo. Poleg tega pa se trajnostno financiranje sedaj vključuje v bolj uveljavljene oblike financiranja. Prej sem omenil o določene izračune, ki pa ne veljajo recimo za kapitalske trge. In čisto na koncu je treba tudi upoštevati pričakovanja naših državljanov. Ni dovolj ukrepov in potrebujemo res dosledne ukrepe, kajte samo na takšen način bomo lahko našli enostavne rešitve za zaščito našega okolja in zato potrebujemo tudi tekoč prehod. Čisto na koncu pa bi želel pozvati tudi Evropski parlament. Morate ukrepati na takšen način, boste postavili tudi zgled ostalim po celotnem svetu. COP26 pod pokroviteljstvom Združenega kraljestva in Italije pa bo tudi prelomnica na tem področju. Upam, da bomo lahko izrabili vse priložnosti in upravljali z vsemi tveganji. Good morning, everyone. Um, Dobro jutro vsem, no sedaj bom sama predsedovala temu delu zasedanja. Dobro, 50 otenkov sive barve, na Irskem smo jih imeli 40, se pravi, sedaj smo že povečali nabor teh otenkov. Dobro, sedaj bom dala besedo Kaju Rajderju, ki je generalni direktor Mednarodnega urada za delo hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil parlamentu, pa tudi hrvaškemu predsedstvu, da ste me povabili na vaše zasedanje. ILO je v teku svoje zgodovine vedno sodelovala z Evropsko unijo. Moram povedati, da je bilo to sodelovanje zelo uspešno, ker pač si delimo skupne vrednote, solidarnost, enakost, skupne metode, dialog, partnerstvo, pa tudi skupaj smo pripravljeni, da se soprstavimo novim izzivom. In kmalo bomo seveda tudi obeležili stoto obletnico naše organizacije in s to obletnico hočemo tudi obnoviti naše sodelovanje in skupaj z Evropsko unijo zgraditi novo trajnostno prihodnost. Moram tudi povedati, da za nas bilo zelo pomembno, da je lani oktober Evropski svet tudi pozdravil deklaracijo naša organizacija v prihodnosti dela in z velikim zadovoljstvom je tudi opozoril na to, da ima deklaracija v svoji srčiki podarek na ljudeh. Poleg tega pa deklaracija tudi podarja samo gospodarsko rast. Tako da lahko še enkrat pozdravim vsa prizadevanja za dosego podnebne neutralnosti do leta 2020. 50. Dobro, marsikdo to še zanika, se pravi, da je človek tisti, ki je odgovoren za podnebne spremembe. Ampak seveda, to je izziv, ki je skupen vsem. Je pa res, da že zaustajamo. Genera Glavni sekretar Združenih narodov nas vedno opozarja, da nas podnebne spremembe prehitevajo in da mi zaostajamo z ukrepi in v Madridu pri Kopo 25 smo pravzaprav še bolj zaostali. Sedaj imamo določene cilje in vsi vemo, da smo zaradi okoljskih tveganj izgubili ogromno življenja, 23 milijonov delovnih življenj med letom 2000 in 2015. Poleg tega pa, če se pogledamo na povedi, bomo izgubili kar ogromno delovnih ur, zaradi tega, ker se bo temperatura dvignila. To pa seveda tudi pomeni, če se pogledamo vse te številke in izračune, 72 milijonov delovnih mest. Ampak seveda v prihodnosti bodo podnebne spremembe še bolj udarile po naši zemlji. Vlade, delovci in delodajalci tudi razumejo, da moramo nekako izbrati sedaj med trajnostno rastjo in okoljem. Dobro je, da smo pravzaprav prišli vse te mite. Razumemo, da ne bomo imeli delovnih mest na planetu, ki je mrtev. Moramo imeti trajnostno rast in vsi sedaj tudi razumemo, da je treba doseči oglikovo neutralnost. V letu 2018 smo tudi pripravili posebno poročilo glede ozelenitve planeta z delovnimi mesti in z določenimi meritvami. Smo potem tudi gotovili, da lahko ustvarimo dva milijona novih delovnih mest zlasti v proizvodnji in z obnovljivimi viri energije, če bomo seveda ohranili dvig temperature na dve stopinji. Ampak seveda za to potrebujemo ukrepe, ne samo z prepričanji, ampak tudi z dejanskimi politikami. Tukaj lahko tudi omenim zelen dogovor. In sedaj bom izpostavil dva pomembna stebra. Zeleni dogovor pomeni tudi pravičen prehod. Predsednik Sasol je že povedal, da Evropejci se tukaj soočajo z neenakimi izzivi in izzive podnebja in enakosti lahko rešimo samo skupaj. In zato so ljudje v ospredju našega prizadevanja. In seveda tukaj treba upoštevati najbolj ranjive regije, industrije in delavce. In to je ključnega pomena. Sam verjamem, da če okoljski prihod ne bo pošten, do njega sploh ne bo prišlo, kaj ti naletel bo na hude populistične prepreke. Ki ga bodo tudi zaustavili. In seveda, nedavni dogodki v Evropi so to tudi jasno nakazali. Seveda, na ta odpor lahko gledamo kot eh, na nekaj samomorilskega, nesmiselnega, ampak ali je res tako presenetljivo, da na milijone ljudi skrbi dejansko, da preživijo do konca meseca in seveda za njih so delovna mesta veliko bolj pomembna, kakor pa boj proti podnebnim spremembam. Ne smemo zapustiti naših državljanov sedaj je to sporočilo razumljivo vsem in tudi lani smo ukrepali, lani septembra na vrhu V okviru Združenih narodov smo sprejeli tudi nova priporočila. 46 držav se je sedaj zavezalo k pravičnemu prehodu v svojih načrti trajnostnega razvoja. Potem pa imamo tudi Evropsko unijo. Evropska unija je sprejela zelen dogovor in z njim bomo tudi dosegli agendo trajnostnega razvoja do leta 2030. In če je naš cilj, da nikogar ne zapustimo, da nikogar ne pozabimo pri tem poštenem dogovoru, potem tudi nikogar ne smemo izključiti pri oblikovanju nadaljnih politik in ukrepov. Evropska unija ima tukaj zelo dobra urodja, kot je recimo listina o socialnih pravicah ki seveda tudi predvideva vlogo socialnih partnerjev, ki so tudi tesno povezani v sami strukturi ILA. Poleg tega pa zelen dogovor predvideva tudi množična vlaganja in predvideva tudi finančna sredstva za ta vlaganja in sicer z javnim in zasebnim financiranjem, tudi z skladom za pravičen prehod, ki je namenjen najbolj ranljivim skupinam. Vi pa se boste tudi odločili, ali so ta sredstva dovolj za dosego zastavljenih ciljev. Ampak tudi tukaj globalno ukrepanje mora odražati evropska prizadevanja. In Mark Carney je postal tudi posebni odposlanec za podnebje skupno ukrepanje in financiranje. In malo prej ste mu tudi lahko prisluhnili. Sam bi pa k njegovi predstavitvi želel dodati nekaj preprostega, nekaj, kar je povezano z delom moje organizacije. In sicer, da države v razvoju, ki so seveda v večini glede članstva ILA te države seveda pravijo, da so bogate države seveda dosegle in ustvarile bogatstvo z onesneževanjem in sedaj oni tega ne smejo storiti. Evropska unija jim mora pomagati z financiranjem, da bodo lahko tudi ustvarile bogatstvo, ampak na bolj trajnosten, okolju prijazen in vzdržen način. Moram tudi povedati, da ničesar ne bomo dosegli z zeleno Evropo v svetu, ki pravzaprav sveti na podlagi fosilnih goril. Zelen dogovor je nekaj, kar eh, pozna primere v naši preteklosti. Z zelenim dogovorom lahko prepričamo ljudi, da se jim obeta boljša prihodnost v podnebno neutralnem svetu. In sedaj vam bom vam pojasnil, zakaj je to tako pomembno. Na polskem sem se na robo konference pogodbenice stal tudi za predstavniki premogovnikov in povedali so mi, kakšne izzive imajo pri opuščanju premogovnikov. In sam jih nisem prepričal, nisem jih prepričal o tem, da moramo imeti zeleno Evropo. Tudi zaradi tega, ker uh, sam sebe nisem prepričal. Takrat uh, na polskem še nismo imeli zelenega dogovora in to je bila huda napaka, ki je ne smemo ponoviti. Moramo jim dati alternative za boljšo prihodnost in za našo deklaracijo jih bomo tudi podprli imamo tudi nov program za vlaganja v človeške zmogljivosti in v ustvarjanje delovnih mest prihodnosti. In tukaj sem tudi prepričan, da bo Evropska unija zelo dobro sodelovala z ILO. In na takšen način bomo lahko tudi poglobili našo dolgotrajno sodelovanje na tem področju, zlasti na področju boja proti podnebnim spremembam. Najlepša hvala. Hvala lepa. Eh, ja bi ... Hvala lepa. Zdaj bi pozdravil naslednjo gostjo, gospo Emo Navarro, podpredsednico Evropske investicijske banke. Beseda je vaša za deset minut. Izvolite. Good morning and I want also to start eh, thanking for this Najlepša hvala za povabilo Strinjam se, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti igrajo ključno vlogo v tem prehodu, na katerega smo se zdaj podali. Želimo si, da bi Evropa bila prvo oglično neutralno gospodarstvo na svetu. Naš cilj je jasen. Želimo si, da bi bil ta podnebni prehod pravičen, pošten, da ne bi nikogar pustili na stranskem tiru. To državljani, zlasti mlajši, od nas tudi zahtevajo, da čim hitreje ukrepamo in se odzovemo na te podnebne nujne razmere. Mi pripravljamo načrt, da bomo lahko do tega cilja prišli. Imamo Evropski zeleni dogovor, hmalo bo sprejeta tudi zelena zakonodaja. To dvoje nam bo pomagalo, da se držimo začrtane smeri in da se od nje ne oddaljimo. Vsi smo skupaj na tej poti in prepričani smo, da ta pot ne bo brez izzivov in brez težavnih odločitev. Razogličenje našega gospodarstva je kompleksen proces, ki bo od nas terjal precejšno preobrazbo tako življenskih slogov kot tudi poslovnih modelov. Kot nas je opomnil že gospod Karni, finančni viri bodo ključnega pomena pri tem prehodu. Danes se bom v svojem prispevku osredotočila na to, kakšna je vloga finančnih virov in kaj lahko Evropska investicijska banka stori, zato da bi podprla evropska prizadevanja. Mi smo ključni partner pri izvajanju Evropskega zelenega dogovora. Vrzel na področju zelenega financiranja je gromozanska. Več sredstev bomo potrebovali, če želimo financirati gospodarstvo in razviti nove tehnologije, ki so bistvenega pomena za ta prehod. Evropska komisija ocenjuje, da če želimo izpolniti svoje podnebne in energetske cilje do leta 2030, bomo potrebovali več milijonov evrov letno. Poleg tega zeleni dogovor od nas zahteva, da zmanjšamo emisije in da dosežemo tudi širše okoljske cilje in zgolj s temi sredstvi tega ne bomo dosegli. Seveda, nobena država ne mora poskrbeti za te finančne vire sama. Tako podjetja kot gospodinstva bodo morali financirati večino teh izdatkov. Kar pomeni, da potrebujemo finančni sistem, preko katerega bomo lahko finančne tokove pripeljali do trajnostnih projektov. Potrebujemo sistem, ki upošteva tudi podnebne zahteve. Potrebujemo sistem, ki bo naložbenike pripeljal do pravih projektov. Trajnost mora biti v sami srčiki naše metode ulaganja. Evropa seveda vodi na tem področju tudi v okviru akcijskega načrta za trajnostno financiranje. Vlagatelji bodo veliko bolje vedeli, kako lahko vlagajo v trajnostne projekte. S pomočjo teh pobud bomo zagotovili tudi zanesljive podatke in vzpostavili skupne standarde, ki jih nujno potrebujemo, ne samo zato, da spodbudimo zelene naložbe, temveč tudi zato, da preprečimo razdrobljenost na kapitalskih in finančnih trgih Unije. To je ključnega pomena, če želimo spodbojati zelene naložbe in če želimo preprečiti to, da bi na trgu prihajalo do zlorabe tovrstnih finančnih verov. Evropska investicijska banka seveda pozdravlja politični dogovor, ki je bil dosežen decembra strani so zakonodajalcev. Mi se že pripravljamo na uporabo te taksonomije, o kateri ste se dogovorili. Še naprej vam bomo svetovali tudi pri nadaljem razvoju delegiranih aktov v okviru nove Evropske platforme za trajnostno financiranje. Moramo pa seveda pogledati tudi izven zakonodajnega okvira. Tam že vidimo nekatere obetavne znake v finančnem sektorju. Upravljavci s premoženjem okoljske socialne in druge dejavnike z področja upravljanja vključujejo v svoje naložbene strategije. Nekatere evropske akterje smo že pozvali, da bolje upoštevajo podnebna tveganja. Centralne banke in nadzorniki tudi podnebna tveganja vključujejo v svoj mandat, pripravljajo tudi podnebne stresne teste. Podnebje bo ključnega pomena tudi pri pregledu monetarne strategije Evropske investicijske banke in tudi centralne banke. To je povedala tudi predsednica ECB-ja Kristin Lagarde. Javne banke in večlateralne banke lahko predstavljajo pomembno urodje, kako spodbuditi naložbe, ki jih potrebujemo za financiranje tega prehoda. Mi smo banke, ki se odzivamo na impulze, kar pomeni, da iščemo projekte, pri katerih lahko računamo tudi na določen donos. Igramo vlogo katalizatorja, imamo mešano financiranje, imamo tudi instrumente za področje blaženja tvegan. In s pomočjo vsega tega lahko tudi kritične projekte naredimo bolj privlačne, lahko zagotovimo tehnično pomoč, zato da bi bili ti projekti pripravljeni za naložbe in tudi zanimivi za banke. Kar zadeva Evropsko investicijsko banko, Vemo, kakšna je naša smer potovanja. Mi smo trdno odločeni, da bomo pravili svoj del naloge, da bomo podprli Evropski zeleni dogovor in da bomo financirali prehod na nizkooglično prihodnost, ki bo tudi odporna, kar zadeva podnebje. Mi smo Evropska investicijska banka, torej Evropska banka. Seveda bomo financirali vse ključne projekte, ki so pomembni za našo prihodnost. Financirali jih bomo in podpirali, vendar ne začenjamo z ničle. Podnebni ukrepi so že dolgo prednostna naloga vseh naših dejavnosti, skladno z ulogo, ki jo imamo na tem področju. Smo vodilni. Od leta 2012 smo zagotovili več kot 170 milijard evrov finančnih sredstev za podnebne ukrepe in okoljske projekte na globalni ravni. S tem smo podprli več kot 600 milijard vrednih naložb, kar pomeni, da smo največji multilateralni vir za financiranje podnebnih ukrepov. Naše delo na področju podnebja pa je prepoznavno tudi na trgu zelenih obveznic. Leta 2007 smo se začeli ukvarjati z zelenimi obveznicami in jih potem pomagali nadalje razvijati. Kljub vsem tem rezultatom na področju podnebja pa velja, da se danes soočamo z zelo obsežnimi izzivi, kar pomeni, da moramo biti bolj ambiciozni. Poslovanje, tako kot v preteklosti, ni več ustrezen model. Novembra lani smo se zato odločili, da bomo okrepili svoje podnebne zaveze in še enkrat potrdili svojo vlogo kot Evropska podnebna banka. Novi cilji so zelo jasni. Zavezali smo se, da bomo okoljska in finančne vire do leta 2025 povečali za 50 odstotkov. S tem nameravamo podpreti en trilijon evrov naložb na globalni ravni v naslednjem desetletju. Gre za kritično desetletje. To je dosegljiv cilj, čeprav je pa on izzival. Lani smo financirali več kot 21 milijard evrov okoljskih in podnebnih projektov, to je 34 odstotkov celotnih posojil. To je dobra izhodiščna točka. Naša druga zaveza pa je, da bomo vse svoje dejavnosti na področju financiranja uskladili z načeli o katerih smo se dogovorili v Parizu. In ta načela je treba izpolniti do leta 2020. Nima smisla, da upravljamo odlično podnebno delo na eni strani, če po drugi strani uničujemo in spodkopavamo vsa ta prizadevanja. Zato smo se odločili, da bomo prenehali financirati energetske projekte, ki temelijo na tradicionalnih fosilnih gorivih, tudi na zemljskem plinu in sicer do leta 2021. Mi smo prva multilateralna banka, ki je sprejela takšno odločitev. Kritični vidik nove podnebne strategije pa je tudi podpora pravičnemu prehodu. Pravični prehod in podnebni ukrepi morajo biti videni kot dve plati iste kolajne. Danes smo že slišali, da bomo uspeli v svojih ambicioznih podnebnih ciljih samo, če bomo zagotovili podporo tistim, ki so najbolj prizadeti proces prilagoditve pa mora biti dobro voden, da ne bo kdorkoli ostal zadaj. Evropska investicijska banka bo spodbujala kohezijo v Evropi. To je bil razlog, zakaj smo sploh bili ustanovljeni v preteklosti. Smo tudi ključni partner Evropske komisije pri izvajanju mehanizma za pravičen prehod. Ta mehanizem je bil nedavno predstavljen. Mobilizirali bomo javne in zasebna sredstva, zato da bi pomagali delavcem in eh, prebivalcem v regijah, ki so najbolj odvisne od fosilnih goriv. Že dolgo časa podpiramo gospodarsko prestrukturiranje tistih regij, kjer so bili v preteklosti odvisni predvsem od premoga. Želimo skupaj z vami dosegati cilje iz Evropskega zelenega dogovora. Želimo sodelovati z evropskimi institucijami in ostalimi partnerji, da ukrepimo naložbe in da podpremo pravičen prehod ter zagotovimo podnebno neutralno gospodarstvo in prihodnost. Podpirali bomo tudi partnerske države izven Evropske unije, ko se soočajo z podnebnimi težavami in ko se skušajo prilagoditi. Seveda bomo potrebovali veliko sredstev, ampak če ne bomo ukrepali, nas bo to na dolgi rok stalo še veliko več. Vse te naložbe prinašajo seboj, prinašajo tudi priložnosti. Lahko izkoristimo tudi to obdobje, ko so obrestne mere res nizke, kar pomeni, da bodo lahko naši projekti tudi bolj trajnostni. Računamo pa tudi na vašo podporo pri prevzemanju te vodilne vloge. Hvala, gospa Navarro. Slišali ste prispevke naših treh gostov. Hvala lepa tudi kolegu Rajnerju, ki je bil do sedaj sopredsedujoči. Zdaj pa se bomo lotili najbolj interaktivne faze tega dopoldneva. Mislim, da vsi poznamo kolego, ampak Naj še enkrat povem, kdo ste. Domagoj Ivan Miloševič, predsednik odbora za evropske zadeve v Hrvaškem parlamentu. Skupaj z mano boste sopredsedovali. Časa imamo dovolj, kar pomeni, da bodo vsi lahko dobili besedo. Besedo najprej dobi gospod Kanfan, ki je tudi predsednik odbora za gospodarske zadeve. You, you uh, Hvala lepa, govoril bom francosko. Mesdames et messieurs, je, je me ravis de cet échange aujourd'hui. Et... Zelo sem vesel te izmenjave mnen, prisluhnil sem vsem prispevkom. V parih minutah pa želim povzeti, kakšno stanje duha vlada v Evropskem parlamentu glede zelenega dogovora. Zelo velika večina v parlamentu meni, da mora biti zeleni dogovor verodostojen in pravičen verodostojen, to pomeni, da mora biti verodostojen z finančnega vidika v prvi vrsti. V veliki meri smo tudi podprli preoblikovanje Evropske investicijske banke v podnebno banko. Evropski parlament v celoti podpira tudi načrte predsednice Evropske investicijske banke. Poleg tega smo se strinjali s tem, kar je rekla že gospa Navaro, da se na novo opredeli taksonomija. Gre za neke vrste slovnico, ki se potem uporablja v Evropski uniji za posamezne projekte, ki skušajo pridobiti finančne vire v Evropski uniji. In ta taksonomija zdaj velja za banke, za institucije in za posamične akterje. Verodostojnost pa je odvisna tudi od evropskega proračuna, o tem se trenutno pogajamo, zato Evropski parlament tudi zahteva, da bi imeli lastne zelene vire financiranja. Zavedamo se, da velik del verodostojnosti novega zelenega dogovora zavisi tudi od zadostnih finančnih virov lahko računate na veliko večino skupin v parlamentu, da vas bomo podprli pri tem dogovoru. Potem je pa tu še industrijska verodostojnost. Mi sicer lahko pripravljamo načrte, lahko oblikujemo dobre cilje, oglična neutralnost do leta 2050 potem, da zmanjšamo emisije za 55 odstotkov do leta 2030. Vendar, če nimamo vrednostnih verig, če nimamo industrijskih rešitev, so ti cilji zgolj mrtva črka na papirju. Zato danes sodelujemo z Evropsko komisijo, ker želimo pripraviti industrijsko strategijo. V smislu, kaj pomeni Evropska industrijska baza, ki bo močna in oglično neutralna. Kaj to pomeni za avtomobilsko industrijo, za jeklarsko industrijo, za cementno industrijo, kaj to pomeni za vse industrijske sektorje, pri katerih je Evropa globalni akter in pri katerih mora ohraniti to vlogo. Zato mi tudi podpiramo dosje, ki bo kmalo na naših mizah. Gre za mehanizem pravičnega prilagajanja na področju oglika. Seveda se bodo okoljske in podnebne zaveze povečevale. To je vse že v pripravi. Zato potrebujemo nek mehanizem, ki bo omogočil enakopravne pogoje delovanja za vse evropske industrijske akterje. Sicer obstaja dvojno tveganje, da bodo ti akterji preselili tako emisije kot tudi delovna mesta. Torej potrebujemo industrijsko in tudi finančno verodostojnost. In še zadnja točka pravičnost. Gospod Rajder, vi ste omenili sklad za pravičen prehod, gre za mehanizem za pravičen prehod. Zakaj Evropska unija to ima na voljo? Zato, ker Evropski parlament zahteva, da se oblikuje. Od tu je prišla pobuda. Želimo zagotoviti socialno in tudi teritorijalno pravičnost. Ta mehanizem mora biti po našem mnenju sredotočen na tiste regije, ki podporo najbolj potrebujejo, istočasno pa mora biti mehanizem tudi zavezojoč. Se pravi, da ne bomo dajali samo subvencij, da ne bomo dajali sredstev brez kakršnih koli zavez na drugi strani. Uh, Ta mehanizem mora biti vezan na lokalni, regionalni, teritorijalni načrt za pravičen prehod. In takšen je tudi predlog Evropske komisije. Torej, več denarja na eni strani, po drugi strani pa tudi verodostojne zaveze, zato da bomo lahko dejansko spodbudili naložbe v energetski prehod, v električno mobilnost, v čiste načine prevoza, v zeleno, kemično industrijo in podobno. Seveda bi lahko razvijali še številne druge razsežnosti, nimam na voljo dovolj časa, da bi jih vse predstavil. Kolegicam in kolegom iz nacionalnih parlamentov, zlasti v državah, ki menijo, da so negativno prizadete zaradi tega prehoda, polagam na srce, da se obrnete na nas, mi vas podpiramo, mi bomo poskrbeli, da bo ta prehod verodostojen tudi na znanstveni podlagi. Mladi to od nas terjajo, želimo pa si, da ne bi bili dolžni izbirati med podnebjem in delovnimi mesti v industrijskem sektorju. Oboje moramo doseči. Nič ni slabšega kot to, da del Evrope napreduje na področju oglične neutralnosti, preostali del Evrope pa zaostaja. To moramo prepričati. Hvala lepa. Moja navodila so naslednja. Najprej bom dala besedo vsem, ki ste se prijavili k besedi, potem bom dala besedo panelistom. Hvala vsem, ki ste izpolnili obrazec. Še vedno se lahko prijavite k besedi, čeprav nas časa malce že zmanjkuje. Najprej kolega Mihal Bak, izvolite. Lepe kolegine in kolegi. Dragi kolegi, drage kolegice, v Evropi vedno pravimo, da smo voditelji in v ospredju na področju boja proti podnebnim spremembam. Ampak moramo biti tudi uh, razumni, ne moremo si zastavljati pre pretiranih ciljev, ne smemo preveč obremenjevati našega gospodarstva. Že tako ali tako se pravzaprav soočamo z ostalimi velikimi izzivi in sam mislim, da morajo države članice biti tiste, ki določajo podnebno neutralnost. Srinjam se, potrebujemo ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in pri tem upoštevati tudi vse stroške, ki izvirajo iz tega prehoda. Moramo se izogniti vsem obremenitvam za naše državljane. Kajti, če tega ne bomo storili, bomo nekako razdelili naše prebivalstvo. Ja, imeli bomo tudi določene, ki bodo tukaj zmagali, imeli pa bomo tudi številne poražence. Recimo, Nemčija je izstopila iz jedrskega programa in sedaj se nam obeta tudi opuščanje premogovnikov. Vem, da smo se tudi odločili za velik porast naložb v obnovljive vire energije in seveda Nemčija se je odločila za to, to na nacionalni ravni, ampak to je že za Nemčijo, ki je industrijska država, velik zalogaj. Predtem pa moramo tudi sodelovati z finančnimi trgi, ki morajo tudi prispevati k podnebni neutralnosti. Ampak vseeno ne smemo tukaj recimo popuščati in ne smemo ustvarjati prehudih meril za naložbe. Naložbe ne smejo temeljiti samo na zelenih merilih, moramo imeti tudi ostale merila, kajti če se bomo imeli samo na zelena merila, bomo tudi ogrozili sam trg s finančnimi storitvami. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Tilje iz Francije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da se danes znanstveniki, pa tudi mi, strinjamo s tem, da je treba pospešiti prizadevanje na področju boja proti podnebnim spremembam. Mislim, da se vsi strinjamo, da se soočamo z gromozanskim izzivom, ki od nas terja, da zagotovimo dovolj finančnih virov in da razmislimo tudi o sami metodi. Kolega Kanfan je to prav tako izpostavil. Rekel je, da moramo biti verodostojni tudi finančno in industrijsko. Vendar moramo biti verodostojni tudi kot zakonodajalci. No, vse zadnje smo zakonodajalci. Zato bi morali razmisliti tudi o sami metodi dela. Iskreno mislim, da si ne moremo več dovoliti, da delamo usporedno Evropski parlament in Evropske institucije na eni strani in nacionalni parlamenti na drugi strani vedeti moramo, kako lahko uskladimo svoje delo pri projektih, ki jih izvajamo. Kako lahko kot prednostno obravnavamo energetski prehod in predvsem boj proti podnebnim spremembam in težavam. Nujno je treba ukrepati, vse vas pozivam, da razmislite o metodi dela. Hvala. Hvala lepa. Naj povem še to, da če imate specifično vprašanje za enega od panelistov, to povejte. Gospod Pop iz Romunije je naslednji. Spoštovane kolegice in kolegi iz Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, mislim, da se vsi strinjamo glede ambicioznih ciljev na področju podnebnih sprememb. Potrebujemo ogromno finančnih sredstev za financiranje novega zelenega dogovora, vendar moramo izpostaviti, da pri tem ne sme priti do posegov v strukturne kohezijske sklade prebrati moramo seveda tudi vse študije in napovedi, kaj je vse možno do leta 2030 ali 50 za vsako posamično državo. Mislim, da je kar zdajva sam instrument, ki naj bi to zagotovil, težav ne bi smelo biti. Upoštevati je treba tudi nacionalne proračune. Seveda moramo čim hitreje sprejeti ukrepe na področju boja proti podnebnim spremembam, ne smemo zavlačevati, potrebujemo pa tudi prikrojene ukrepe za vsako državo, odvisno od tega, v kakšni fazi se država nahaja, kar zadeva boj proti podnebnim spremembam in kar zadeva njene finančne vire. Izvajanje zelenega dogovora bi moralo prispevati tudi k večji konkurenčnosti Evropske unije in k zagotavljanju socialne pravičnosti. Ker pa podnebne spremembe nimajo meja, me zanima, kako bo Evropska unija delovala v odnosu do drugih večjih gospodarstv, ki ne bodo sprejemala podnebnih zavezujočih ukrepov ali izvajali kakršne koli druge politike v tej smeri. Hvala. Finland, Naslednji je kolega Varti Ajnen iz Finske. Hvala. Hvala lepa. Spodbudne predstavitve očitno je, da se naš odnos spreminja. Odnos vključuje tako vrednote, kot tudi pričakovanja. Tržno gospodarstvo seveda poganja pričakovanja. Prehod na gospodarstvo, ki bo nefosilno, pa od nas zahteva, da v celoti preoblikujemo način ulaganja upoštevati pa moramo tudi pričakovanja vlagateljev. Evropska investicijska banka s svojimi politikami nedvomno neposredno vpliva na vse skupaj, vendar je zelo pomembno, da tudi podjetja in vlagatelji začnejo razmišljati o prihodnosti, v kateri bo manj privlačno, da je nekdo odvisen od fosilno intenzivne energetske in industrijske proizvodnje. Tu gre pravzaprav za upravljanje s pričakovanji, In ko to pravim, ne pretiravam. Mislim, da moramo izkoristiti vso silo, ki obstaja na trgu. Posamezniki in podjetja bodo prispevali k preoblikovanju, ampak kot je rekel že guverner Karni. TCFT je sicer primeren finančni instrument, tudi taksonomija je dobra, ampak vidimo že, kaj se dogaja, ko ocenjujemo politike, ki se vodijo pri večjih naložbenikih denar govori. Seveda bodo vlagali v prihodnost brez fosilnih goriv, če bo za vlagatelje to privlačno. Evropska unija pa bi morala storiti vse v svoji moči za to, da bi prinesla te spremembe, tudi kar zadeva sama pričakovanja. Zelo pomemben instrument v tem smislu bi bil vse evropski proračun na tem področju, da bi lahko opredelili tudi ceno emisijskih pravic. Morda bi slej, ko prej lahko ta sistem razširili tudi na mednarodno raven. Hvala. You, Hvala, gospod Vartajnen. Gospa Stavro iz Cipra. Agapiti sinadelfi, drato me tis evkerija zna heretiso tin prosfati dimos. Kolegice in kolegi, vesela sem, da lahko povem par besed o novem zelenem dogovoru. Je ambiciozen program, osredotoča se na posameznika. Upam, da nam bo ta dogovor pomagal pri nemotenem in gladkem prehodu. Države članice in regije, kjer se ne dosegajo dovolj visoki okoljski in podnebni cilji, pa upam lahko računajo na podporo. Sklad za pravičen prehod bo, upam, da ponudil tudi ustrezno finančno, institucionalno in organizacijsko podporo tistim državam in regijam, ki najbolj trpijo zaradi podnebnih sprememb. Tako bodo te regije in države lahko tudi pospešile svoje ukrepanje in hitreje dosegle svoje podnebne obveznosti. ko se lotevamo negativnih posledic podnebnih sprememb, se jih moramo lotiti celovito, sprejeti moramo tudi ciljno usmerjene ukrepe. Kar pa zadeva usklajevanje evropskih politik, v mislih imamo energetsko, prometno, kmetijsko, industrijsko, turistično, zdravstveno, gospodarsko in okoljsko politiko. Poskrbeti moramo za sinergijo, poskrbeti moramo za kolektivno prizadevanje vseh deležnikov na vseh ravneh upravljanja. Na koncu pa naj povdarim še to, da bi morali zagotoviti spodbude za to, da se bodo mobilizirala sredstva za naložbe v obnovljive vire energije. Tako bomo lažje izpolnili tudi nacionalne cilje na področju energije in podnebja. Električna energija je potencialno problematična, zato je treba razrešiti to problematiko. Potem se bodo pojavljale težave tudi na področju energije prometa. Zagotoviti bomo morali obnovljive vire energije. Vsi ti posamezni gradniki nam bodo pomagali tudi pri reševanju negativnih posledic podnebnih sprememb. Hvala. Hvala lepa. Polska, gospod Čorčetski. Spoštovane dame in gospodje, spoštovano predsedstvo, spoštovani udeleženci današnje konference. Novi zeleni dogovor je lepa perspektiva in Poljaki si bomo prizadevali za njeno doseganje. Lotili smo se podnebne politike, ki je z vidika segrevanja globalnega ozračja izredno pomembna, ampak vloga premoga je le manjši element. Pri današnjih tehnologijah je izplina le 18 odstotkov manj emisij kot eh, iz uporabe premoga v energetiki. To pomeni, da države kot so Poljska morajo sprejemati cilje, ki presegajo njene finančne zmogljivosti, kajti celo kredite po ugodni obrestni meri je treba odplačati. Že sedaj imamo eh, težave z njihovim odplačevanjem in zaradi zgodovinskih dejstev, 50-letno okupacijo Poljske strani Sovjetske zveze, Eh, smo v zamudi. To bo povzročilo dva do trikrat večje stroške kot v drugih državah, sploh eh, z vidika obseg prestrukturiranja eh, območij in premogovniških regij, kakor tudi izpada tri četrtine proizvedene energije. Menim, da gre za sklad za pravičen prehod, pri skladu za pravičen prehod za kaplje v morje. V naših družbeno-ekonomskih pogojih mislim, da lahko vsekakor rečemo, da smo v polni meri sposobni uvesti te cilje do druge polovice leto, tega stoletja. Dame in gospodje, v naši državi smo zaprli 30 premogovnikov in namenjamo sredstva za preoblikovanje teh regij. Zapiramo še premogovnik za 3500 delavci, 8000 povezanih delovnimi mesti in tudi s temi problemi se moramo soočiti in z eh, te perspektive bo naš prehod nekaj, kar se izvaja, nosimo visoke stroške, ampak eh, tempo mora spoštovati sposobnosti posameznih držav. 500 milijonov evrov je potrebno za prestrukturiranje enega rudnika. rudnika. Če pogledamo razmere, v katerih se je znašla Poljska zaradi zgodovinskih eh, dejstev, je to zelo težko izvesti v enem samem koraku. Mi si prizadevamo za spremembe, veliko delamo na tem področju, ampak eh, realnost je žal takšna, da je takšne zaveze težko sprejeti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tušek iz Hrvaške. Hvala, predsedujoča. Posledice podnebnih sprememb je moč občutiti posod po svetu, zato je to svetovni izziv in na globalni ravni to tudi obravnavamo kot najvišjo politično prednostno nalogo. Mi pozdravljamo zeleni dogovor Evropske unije, ker zajema vse gospodarske sektorje. Poleg tega moramo na ta dogovor gledati kot na dogovor za preoblikovanje gospodarstva v Evropi na splošno. Ne gre zgolj za zagotavljanje bolj zelenega gospodarstva. Več bi morali vlagati v ekoinovacije, razvijati zelene tehnologije in proizvode, toliko z industrijskega vidika. Poleg tega moramo poskrbeti tudi za podjetnike na enotnem trgu. Enotni trg bi moral postati vedno bolj zelen. Vsi akterji od zasebnega do javnega sektorja morajo v svoj način poslovanja vključiti tudi zelene ukrepe. Naprimer, tudi ko gre za javna naročila razpise, s tem bomo spodbujali delovna mesta in tudi industrije, kjer skrbijo za zelene ukrepe. Zagotoviti pa moramo seveda nasplošno gledano tudi zadostne količine energije. Hrvaška kot majhna država svojo priložnost vidi predvsem v. čim boljšem izkoriščanju sončne energije, ker imamo pač takšno gospodarsko lego. Vsaka država mora seveda dati prednost tistim potencialom, ki so za njo najbolj pomembno. Je pa res, da države nimajo enakega položaja, niso v enaki situaciji, zato moramo razumeti tudi to, da je treba nov zeleni dogovor izvajati na socialno pravičen način, kajti nekatere države so še vedno preveč odvisne od fosilnih goriv. Evropska unija bo v naslednjih desetih letih s pomočjo zelenega prehoda pridobila vsaj milijardo evra. Večletni finančni okvir za obdobje 2001 do 2027 bo z tega vidika odigral ključno vlogo. Bi pa rad izpostavil tudi to, da kljub temu pomembnemu globalnemu izzivu moramo delovati na kompromisen način. Ne bi smeli črtati sredstev za kohezijsko politiko. Hvala. Thank you. I'm going to go back to the panel. And while there weren't specific questions. I... Hvala lepa. Če se zdaj vrnemo k panelu, je bilo nekaj vprašanj, pa tudi nekaj specifičnih vprašanj. Mike, kar ne bi lahko vi odgovorili na to vprašanje, ki je bilo ravno kar zadnje izpostavljeno, pa tudi to, kar je dejal polski kolega glede 7,5 milijard sklada za preoblikovanje. Ja, se takoj lotimo kontroverznih vprašanj. Če dovolite, gospa predsedujoča, bi se najprej lotil štirih točk. To, kar je dejal gospod Confran in kar je dejal eh, poslanec iz Romunije, eh, na kar so reagirali ostali. Na tri načine se lahko lotimo reakcij držav, ki eh, zamujajo s prehodom. To je del kopa in pa tudi del procesa EU v okviru obsega 3, skop 3. Bolj ko to vključimo pri doseganju neto ničelnih emisij, bolj eh, vključujemo nova podjetja in bolj tudi globalna podjetja sodelujejo eh, tudi v gospodarstvih v razvoju. To je pač eno od načinov. Kot drugo, eh, rešiti je treba tudi vprašanje člena 6 procesa COP, ki nam omogoča tudi razvoj čezmenega trga za rešitve temeljiče na naravi, da na ta način porazdelimo strošek in kot tretje, obdavčitev na meji. To je ena od možnosti, torej več pozitivnih stvari, ki se lahko naredijo. Kot drugo, glede vašega vprašanja, ki ste ga izpostavili, glede proračuna in omejenih resursov, zdaj ni na meni, da mm, komentiram ta obseg, rad bi izpostavil in podkrepil tudi to, kar je dejala gospa Navaro iz EIB. To je ena učinkovitejših načinov za uporabo javnih sredstev. Prav tako komponenta jamstva za nujne primere v novem zelenem dogovoru tudi zajema tveganja z področja podnebja in prilagoditev zaradi podnebnih sprememb. In tudi se popolnoma strinjam s finskim kolegom glede pomena pričakovanj in premika teh pričakovanj v neko pozitivno dinamiko. In Evropa je kar blizu temu in to je eden od razlogov, zakaj imamo ta zdaj večji premik tudi na zasebnem trgu. Kajti, če se ustvari pozitivna dinamika, bodo oni eh, na nek način že predvideli prihodne politike eh, in strožje predpise. In eh, To vse, kako mislim, da velja izpostaviti. In še zadnja stvar, več govornikov je upravičeno izpostavilo, tako kot ste vi, pomen pravične tranzicije pravičnega prehoda in mehanizmov potrebnih za to. Do neke mere je oblikovanje ciljev za večja eh, podjetja lahko v pomoč, eh, tudi tu smo pri eh, obsegu 3, ampak bistvo je na ravni parlamentov evropskega in nacionalnega oblikujejo te mehanizme, v nekaterih primerih tudi skupaj z nacionalnimi mehanizmi za prekvalifikacijo in tako naprej, da se na ta način zagotovi to, kar je potrebno. In če zaključim, naj popolnoma podprem to, kar je dejal Guy Ryder. Brez tega bomo vsekakor spodkopavali more bitne pozitivne politike. Ja, gospod Ryder, začekli so govorili o tistih, ki pridobivajo, tistih, ki bodo izgubili. izgubili. Kako kaj lahko javnost razume kot nekaj, kar bodo pridobili z tem novim zelenim dogovorom, čeprav morda ne takoj v tem trenutku. Ja, hvala lepa, kot eh, rečeno, nekako mimo grede v prvem eh, mojem nagovoru, to razpravo smo uspeli pomakniti naprej eh, zelo hitro. Zdaj, mislim, da ne morem govoriti v imenu industrije, ampak kot opazovalec lahko ugotovim, da se zelo hitro in tudi dokaj močno oblikuje globalen konsens glede potrebnih usmeritev. Se pravi, da je potrebno uskladiti interese delavcev z okoljskimi interesi. Ampak nobene iluzije si ne delajmo. To je izredno kompleksno delo in to je nekaj, kar bo potrebno zastaviti z zelo visoko ravnjo ambicij. Torej, razprava, vse dotika teh točk. Že na začetku sem dejal, tu gre za vprašanje verodostojnosti in to se je zdaj tudi izkristaliziralo in to je pomembno. Potrebujemo finančno verodostojnost, to je pomemben sestavni del te razprave in to mora seveda vključevati zasebni sektor in pa tudi zasebne investicije. Potrebujemo tudi nekako preskus poštenosti in eh, tu treba opraviti resno, kajti ja, nekateri bodo izgubili. In ostali bodo na tej strani poražencev, eh, če politika ne bo sledila z ustreznimi ukrepi. Ne bodo poraženci po definiciji, ampak bodo ostali poraženci, če ne bo politika sprejela ustreznih ukrepov. In to, kar je dejal eh, predsednik odbora za okolje, je zelo pomembno. Tu gre za ključno vprašanje preoblikovanja industrijske politike, industrijske infrastrukture in uh, delovnih politik, ki izhajajo iz tega. In bolj kot eh, kjerkoli drugot, mislim, da je vprašanje socialnega dialoga in eh, participacije ključnega pomena. Ko se ukvarjamo s temi vprašanji, pa naj gre za eh, premok, železarstvo, karkoli, bodo akteri morali tu marsikaj še izpostaviti. In, uh, pomembno je, da imamo na voljo ustrezna urodja. In to je zadnja stvar, ki bi jo izpostavil glede predostojnosti. Kot je dejal uh, eh, Mark Carney skupaj s finskim kolegom, treba je ustrezno obradovati pričakovanja. Ja, treba obradovati pričakovanja na trgih, da bodo investitorji in finance šli v pravo smer. Treba pa je tudi ustrezno obradovati in usmerjati pričakovanja državljanov, zmagovalcev in poražencev, kajti odtot potem mora izhajati politična legitimnost tega procesa in podpora zanj se ustvarja ravno tam. To me nekoliko skrbi. Eh, skrbi me, da je kar nekaj razumljivih vprašanj, ki se zastavljajo glede tega, kako lahko primerjamo zeleni dogovor z drugimi zelo legitimnimi cilji Evrope, pa naj gre za javno finančno stabilnost, pak stabilnost in rasti, financiranje drugih projektov in programov. Sam menim, da bo izredno problematično, če bomo zeleni dogovor videli kot konkurenta ali šele šuje nasprotnika drugih ciljev. In zato mislim, da je ključnega pomena, da zeleni dogovor in to, če prav razumem, je tudi njegov namen, predstavlja srčiko razvojne strategije EU, ne nek dodatek k tej strategiji. Hvala. Gospa Navaro, glede financiranja in uloge EIB. Ja, EIB, in to je že bilo omenjeno, je na nek način učinkovito orodje za podporo investicijam. Mi smo banka držav članic EU, države članice vlagajo kapital v našo banko in eh, s tem kapitalom financiramo investicije na trgu tiste, ki so kritičnega pomena za zagotavljanje trajnosti v Evropi in za gospodarsko blaginjo. In tu menim, da se moramo osredotočiti na samo prilagoditev. To je že bilo omenjeno, potrebno je podpreti pravičen prahod, to bo ključnega pomena, ampak konec koncev moramo vedeti, da gre za proces modernizacije in če moramo to preoblikovanje obravnavati na drugačen način, bodo tisti, ki jih eh, bo ta prehod najbolj prizadel, trpeli še bolj. Tako da mislim, da se moramo mi v Evropi pripraviti na ustrezno upravljanje in obladovanje te tranzicije, da bodo vse regije lahko sodelovale pri tem procesu modernizacije. In še zadnji komentar, seveda podnebna diplomacija bo ključnega pomena v tem trenutku, kajti drži, da Evropa potrebuje sodelovanje drugih držav. Ampak eh, vidimo, da je veliko podpore v številnih državah, tudi v nekaterih jurisdikcijah, ki morda niso tako zelo glasne glede teh vprašanj, imajo pa določene regije v svojih državah, eh, skupine državljanov, ki se močno zauzemajo za to, da se države lotijo podnebne problematike. Državljani so zaskrbljeni in v Evropi imamo seveda to socialno razsežnost, imamo pa tudi enako razsežnost izven Evrope in še naprej bomo morali podpirati, tako kot Evropska unija to že počne, kot uh, naj največji donator pomoči v svetu, torej še naprej moramo podpirati vse te države v razvoju, vse hitro raztoče države, da se jim pomaga pri tej tranziciji, kajti konec koncev vemo danes, da je uradna razvojna pomoč in podnebna vprašanja tematika, ki je medsebojno zelo jasno povesana. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo Domagoju Miloševiču, predsedniku odbora za evropske zadeve v Hrvaškem saboru. Hvala lepa. Odstop ZDA od pariškega sporazuma zbuja pomisleke in eh, skrbi, ki bi jih eh, rad eh, sam izrazil glede problemov, ki jih to lahko povzroča evropskim podjetjem z vidika konkurenčnosti, saj so stroški proizvodnje vse višji. Druga podjetja izven Evrope niso zavezana enako strogim zavezam kot veljajo v EU, ko gre za boj proti podnebnim spremembam. In to pomeni, da potrebujemo pametne investicije, ki bodo omogočile evropskim podjetjem nadaljno rast. Usklajevanje z visokimi okoljskimi standardi v Evropi ne sme ogroziti rentabilnosti naših podjetij in to ne sme pomeniti, da bodo podjetja izven Evrope lahko izkoriščala nižje proizvodne stroške in s tem konkurirala Evropi. To je tudi vprašanje socialnega vidika zelenega dogovora in to je tematika, ki jo je treba obravnavati na ravni posameznih držav, da se prepričamo, da je to, kar se odvija dejansko pošteno in da ne bo privedlo do izolacionizma ali drugih negativnih ukrepov. Države članice mora biti sposobne soočiti se eh, s temi izzivi. Zeleni dogovor je izrednega pomena in pomenil bo tudi veliko spremembo v mentaliteti, če želimo spraviti podjetja in državljane na našo stran. Kako torej se bomo lotili problemov, ki se bodo porajali med evropskimi podjetji in podjetji iz tretjih držav, ki niso zavezane enakim ciljem kot naša. Hvala lepa. Luksemburg, gospod eh, Mark. Lepo zdrav, hvala lepo za besedo. Eh, hvala vsem govornikom za njihove prispevke, ki so zelo dobrohotni in ki izpostavljajo enake želje. Pred eh, nekaj meseci smo imeli z EIB in eh, z Združenjem evropskih eh, bankirjev srečanje v Luksemburgu. Imeli smo tudi predstavnika, predstavnike OZN in samo ugotavljam, da je veliko mm, sprememb, ki se dogajajo tudi na nacionalni ravni. Ugotavljamo, da se ne strinjamo vsi glede tega, kako zelo nujno je ukrepati, kajti naprej peljemo isti poslovni model, kot ga imamo. Dvomim, ali smo dejansko sposobni, ali imamo kapacitete za paradigmatske spremembe, ki jih eh, potrebujemo. Tudi mora biti en eh, davek eh, na mej, na oglik je velika neznanka zaradi pomankanja enotnosti glede same diagnoze, mislim, da smo v kar velikih težav. In gospod eh, Karni, če me lahko pomerite med številnimi centralnimi bankiri, imamo veliko skeptikov glede podnebnih sprememb in kako torej tiste, ki niso prepričani v problematiko podnebnih sprememb, privesti do tega, da bodo vodili politiko od zgoraj na vzdolj, ki jo podpira vse več prebivalstva, če prav ne še večina. Dajte mi torej nek razlog za upanje, da bo ta politika dobila nek zagon in eh, pripričate me, da bomo močnejši kot uh, silnice, ki gredo v smeri nasprotovanja takšnim ukrepom. Hvala. Gospod eh, Mikelev, Malta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jutri bo svet začel načrtovati naše izdatke za naslednjih sedem let, kakšne bodo naše prioritete, ali bomo uspeli z koristnimi svežnji ukrepov za posamezne države članice. Videli bomo, ali bo to dovolj, ali bomo dejansko evropske politike postavili v srče naših politik. Strinjam se, da se moramo lotiti podnebnih sprememb, poskrbeti moramo za to, da nihče ne bo zaostal pri teh spremembah. Poskrbeti je treba tako za gospodarske kot socialne spremembe. In eh, naša raznolikost mislim, da nam mora služiti, da bomo lahko bolje razumeli in implementirali fleksibilne mehanizme za doseganje naših ciljev, ne da bi obenem ustvarjali sisteme, ki nam nikakor ne hm, pomagajo pri doseganju teh ciljev. Kot je gospod Sasoli dejal, številne države mislijo, zgolj na sebe, ne na Evropo kot celoto. In zelo lepo je slišati strokovnjake iz ZDA, ki nam tu govorijo. Ampak mislim, da uh, gledamo predaleč, ne smemo pozabiti na naše sosede in ne smemo pozabiti tudi na to, da bodo male države bistveno bolj prezdete od večjih. Malta, na primer, je izredno ranljiva. In uh, tudi sam zemljevid Evrope se bo na nek način spremenil. Vemo, da bodo ekstremni vremenski pojavi tudi še zaustrili težave, s katerimi se soočamo, kajti mnoge države članice imajo le omejene kapacitete. Ne pozabimo tudi na alternativne vire energije, ki lahko nekatere države članice prisilijo v to, da zamujajo z tranzicijo. Tako da mislim, da ja, moramo imeti močno vodilno vlogo, obenem pa tudi upoštevati, da je vsaka država članica v drugačnem položaju. To mora biti naše izhodišče in se potem lotiti eh, držav članic, nacionalnih parlamentov in ne smemo pozabiti, da je Evropa ja, en kontinent, ampak mislim, da moramo vključiti tudi premislek o nacionalni specifiki. Vemo, da je zeleni dogovor izredno pomemben, ampak potrebujemo tudi jasen program za pravičen prehod in za ustrezne socialne spremembe. Vemo, da je ta novi zeleni dogovor nekakšen katalizator za nov način eh, življenja, tako da mislim, da moramo spremeniti tudi naš način razmišljanja. Hvala lepa in z Romunije gospa Kreco, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naši cilji so ambiciozni in modri, ampak ogniti se moramo kakršnim eh, koli napakam pri izvajanju tega. Zeleni dogovor ni neka, eh, neko javno oglaševalsko podjetje za poslovni sektor, ki je napreden in ki konkurira zastarelemu, ki onesnažuje. Zeleni dogovor potrebuje več kot zgolj dobre namere. Na vzhodu Evrope imajo državljani še vedno v spominu bolečo tranzicijo iz socialističnih gospodarstv v tržno gospodarstvo, kar je privedlo do velikanske brezposlenosti in do zapiranja na tisoče podjetij. V moji državi, v Romuniji, je med 4 in 5 milijonov ljudi zapustilo državo, mm, odšlo s trebuhom za kruhom ravno iz tega razloga. Na zahodu Evrope delavci prav tako niso bili zaščiteni eh, v luči neoliberalne globalizacije in se je industrija selila v države z nižjimi plačami. Brexit, rumeni jopiči in eh, nasplošno vse več neenakosti je nekaj, kar je tesno povezano z temi reformami. In vsaka nova gospodarska reforma bo pomenila, da bodo državljani na to izredno občutljivi in tega ne bodo podprli, če ne bodo zagotovljeni pogoji za pravičen prehod. Naših odločitev ne moremo usiljevati z enim odstotkom BNP-ja, ki predstavlja evropski proračun z našimi vladami in z manjšim sektorjem se moramo pogovarjati, ne da se pogovarjamo med seboj. In opustiti moramo sedanji model vrčevalnih ukrepov in zelene investicije moramo izključiti iz proračunskega primankljaja kot nekakšno spodbudo. Ampak to nam ni uspelo. In na zadnje, če ne bomo skupaj ukrepali na globalni ravni, da bomo na ta način spodbudili druge, da počnejo enako, ne bomo uspešni. Kajti ni težko biti prvi, ko gredo vsi ostali v nasprotno smer. Hvala lepa. Hvala, Gabriela. Gospa Krištof iz Bosne in Hercegovine, izvolite. Hvala lepa, uvaženi predsednici. Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, dame in gospodje. Prisrčen pozdrav iz Slovniškega doma parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine in eh, tudi v mojem imenu. Zadnja leta smo vse bolj priča ekstremnim eh, meteorološkim pojavom. Eh, požari, eh, poplave, suše, ne le v Evropi, povsod po svetu. Sedanje spremembe, ki vplivajo na podnebje našega planeta, spreminjajo naš svet in povzročajo nepovratne posredice na ekosisteme na področjih, ki so podvrženi takšnim ekstremnim vremenskim pogojem. Podnebne spremembe tudi negativno vplivajo na gospodarsko rast. Ob eh, potresih, poplavah, požarih se gospodarska rast upočasni. Leta 2014 se je Bosna in Hercegovina soočala s katastrofalnimi poplavami in na lastni koži smo občutili posledice naravnih katastrof na gospodarstvo, na transportno infrastrukturo, na komunikacije in tako naprej. Zato se mi zdi izredno pomembno, da se je tudi Bosna in Hercegovina znašla med državami, ki so ratificirale pariški sporazum o podnebnih spremembah v katerem določamo ambiciozne ukrepe in cilje za omejevanje globalnega segrevanja. Z vidika uloge zakonodajalca moramo po mojem mnenju, kot prioriteto intenzivirati naše prizadevanja za ustvarjanje ustreznih zakonskih eh, predpisov, da bomo lahko na takšen način prispevali k ohranjanju našega življenjskega okolja. Tudi z vidika gospodarskih in proračunskih, pa tudi socialnih politik, menim, da moramo nameniti več denarja v prihodnem finančnem okviru za investicije v industrijske inovacije, ki temelijo na čistih tehnologijah, obnovljivih eh, virih energije, pogozdovanju iz eh, izgorelih področij in pa tudi izgradnjo eh, požarnih gozdnih poti. To je ključnega pomena za našo kakovostnejšo, bolj zdravo prihodnost. To niso problemi, ki jih lahko države rešujejo same. Zato se moramo vsi skupaj lotiti zasledovanja teh skupnih ciljev v boju torej s podnebnimi spremembami in vse čas moramo imeti v mislih dejstvo, da podnebne spremembe žal ne poznajo meja. Hvala lepa za vašo pozornost. Ljuborjena. Ja, hvala, Bojena. Naslednja je Estonija, gospod Sut, izvolite. And uh, Hvala lepa, zelo me veseli ta živahna razprava in raznolikost stališč. Mislim, da gre pri vsem skupaj ne za to, ali ta tranzicija bo ali ne, ampak kako jo upravljati in obvladovati. Kaj lahko mi kolektivno storimo, kaj lahko vsaka posamezna država stori. Za Estonijo je usmerjanje obvladovanja te tranzicije ključen izziv. Ja, seveda to zahteva denar, ampak kot so številni že dejali, je veliko denarja na voljo mm, z strani EIB iz sklada za pravičen prehod. Na splošno veljajo v ekonomskem okolju nizke obrestne mere, prav tako so potrošniki naklonjeni tej tranziciji. Tako da to raje vidim kot priložnost. Priložnost, da se preskusimo pri inovacijah, pri raziskavah in razvoju. Če bomo mi v Evropi vodilni v tej tranziciji, ki gre v smeri oglične neutralnosti, potem mislim, da bomo imeli veliko konkurenčno prednost na globalni ravni. Ne gre zgolj za obstoječe tehnologije, ki nas bodo privedle do končnega cilja, gre tudi za nove tehnologije, ki mislim, da smo jih sposobni izumljati in kombinacija teh dveh, torej obstoječih in novih tehnologij, mislim, da je tisto, kar je ključnega pomena za napredek. In bolj, ko gledamo na stran inovacij, te tranzicije vezane na podnebne spremembe, bolj konkurenčna bo Evropa postajala na globalni ravni. Začeli smo kot skupnost za premog in jeklo in mislim, da je prišel skrajni čas, da postanemo unija novih tehnologij in znanja. Hvala lepa. Hvala, gospod Sud. Gospa Sekut, prav tako iz Estonije. Hvala, gospod predsedujoči. pozdravljam eh, vodilno logo Evropske unije eh, v tem prehodu v oglično neutralnost. Kolega je ravno kar zagovarjal stališče, da moramo to videti kot eh, priložnost. S tem se pa polnoma strinjam, spogled na to, da že imamo orodja za podporo raziskavam, razvoju in inovacijam, za razvoj novih zelenih tehnologij ali za prehod v krožno gospodarstvo. Prav tako se je Evropska unija zavezala temu, da nihče ne bo nosil prevelikega bremena, zato ker bodo nekatere panoge izgubljale delovna mesta, ker eh, imajo previsoke cene energije ali zaradi regionalno spremenjajočih se stroškov te tranzicije. Ampak najpomembnejše je to, da moramo razumeti, eh, da je Ursula von der Leyen ali Evropski parlament ali Evropska investicijska banka napačen naslov za doseganje oglične neutralnosti. Vsak državljan, vsako podjetje v svojih vsakdanjih odločitvah določa, ali se bomo pomikali v smer tega ambicioznega cilja. Ne. Torej, oglična neutralnost ne sme in ne more biti nekaj abstraktnega, nekaj oddaljenega, nekaj, s čemer se ne moremo identificirati. To mora biti nekaj, kar mora biti razumljivo, nekaj, pri čemer lahko vsakdo izmed nas ukrepa. Kot je finski kolega izpostavil, pomembno je ustrezno obladovati pričakovanja trgov. Zelene investicije se bodo izvajale, dokler se bodo izplačile. In gospod Rajder je zelo upravičeno dejal, da moramo obradovati tudi prečakovanja naših državljanov. In to je tisto, kar bi rada povdarila. Če želimo doseči spremembe v načinu življenja, če želimo politično legitimnost za to tranzicijo, mora ljudje razumeti in sprejeti te spremembe, ki jih moramo izvajati. In nacionalni parlamenti in Evropski parlament mislim, da Eni in drugi igrajo vlogo pri komuniciranju takšnih stališč in pri zagovarjanju teh sprememb, da bodo te razumljive našim državljanom. Treba je ustrezno obvladovati in usmerjati pričakovanja naših državljanov. To je edini način, kako bomo lahko dosegli zelo upravičeno ambiciozne cilje, ki si jih je zastavila EU. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Prevalja iz Italije. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. mislim, da je vsekakor primerno, da spremenimo model razvoja, ampak razvoj potrebujemo. E, smo v težkem obdobju in e, ob vsem tem je taj še ta kitajska kriza. Tako da ja, vse lepo in prav, ampak pazimo, da ne bomo ustvarili še enega finančnega mehurčka. Tako da ja, spremembe da, ampak eh, vsekakor z obima nogama na tleh in z zelo natančnim spremljanjem konkurence, eh, realnih investicij in eh, obščitine naših podjetij, da ne bomo sami sebe kaznovali. Dve vprašanje na tej podlagi. Kot prvo, kakšna eh, je uloga metana mm, na tem, pri tej tranziciji, ko gre za promet in predvsem tovorni promet, težki tovornjaki. Kaj ti potrebovali bomo kar nekaj časa v Italiji paradoksalno vidimo in verjetno tudi v drugih državah, da mesta zapirajo promet za dilske, eh, dilske vozila tudi sedme generacije, ker nima nobenega smisla. Drugo vprašanje zadeva kmetijstvo. Ravno kmeti so tisti, ki so v prvih vrstah ohranjanja naše ga okolja. Kdo skrbi za naša tla, gozdove, eh, jezera, reke, morja? Naši kmetje. Tako da mislim, da ne moremo zmanjšati eh, sredstev za kmetijstvo, kajti s tem zmanjšujemo sredstva za varovanje okolja. Hvala. Najlepša hvala. Hvala za vse te komentarje. Ampak uh, Razprava še ni končana, še dva kolega nas čakata iz Norveške, gospa Arkeštajn. Hvala za besedo, gospod predsedujoči, drage kolegice, dragi kolegi. Hvala, da ste tudi povabili na vaše zasedanje predstavnike norveškega parlamenta. Moram povedati, da pozorno spremljamo zelen dogovor, ki je zelo ambiciozen in bo tudi posredno neposredno pomemben za Norveško. Mi smo že družba nizko oglična z nizkim deležem emisij in poleg tega hočemo še zmanjšati do leta 2030 izpust toplogrednih plinov za nadaljnih 30 odstotkov. Leto se vlada tudi v parlamentu posredovala akcijski načrt z smernicami za dosego tega cilja. Poleg tega pa tudi naši načrti odražajo zelen dogovor in seveda mi bomo v našem parlamentu tudi poskrbili za ustrezno uskaljeno z zelenim dogovorom. Omenili ste tudi pošten prehod, pa tudi to, da nikogar ne smemo zapustiti. Ampak seveda. To ne sme omejevati gospodarske rasti in blaginje naših državljanov. Najlepša hvala sedaj pa še gospod Varju za Mačarsko. Hvala za besedo. Lep dan vsem. Prihajam iz Mačarske in delam v odboru za proračun, ampak danes ne bom govoril o denarju in o proračunskih sredstvih. Res sem vesel, da je prišlo do tega zelenega dogovora. Ta dogovor je zelo pomemben, zlasti če bo imel kar 50 odtenkov sive barve. Sam bi rad tudi podal zelo zanimiv primer, s katerim bi želel tudi ponazoriti moje prepričanje, da potrebujemo nove rešitve, nove tehnologije v poslovnem svetu, pa tudi v svetu dela. Recimo, če spogledamo Avstralijo. tam imamo tudi najbolj razvite premogovnike na svetu in kljub temu, da je prišlo do številnih demonstracij proti rudarjenju, pa se je vseeno potem izkazalo, da mora Avstralija vseeno ukrepati proti takšnim naložbam. Kaj pa smo mi storili v Evropski uniji? No, sedaj se moramo odločiti o tem, ali bomo zagotovili prihodnost našega preživetja ali ustvarili delovna mesta. Najlepša hvala. Sam bom tudi sklenil to razpravo z naslednjimi besedami. Sedaj vsi vemo, da moramo naš planet tudi pustiti naslednjim generacijam. Sedaj smo tudi priča podnebnim spremembam in tudi silovit Latin, neurjem po celotnem svetu. Podnebne spremembe so že spremenile družbene in tudi gospodarske okoliščine po celotnem svetu. Evropska unija ima sedaj tudi izjemno priložnost, pa tudi odgovornost, da postane svetovni voditelj na področju boja proti podnebnim spremembam. Moramo pa tudi razviti nove tehnologije, ki so pomembne za dosego tega cilja. Danes nismo slišali ogromnih razlogov, zakaj zakaj bi morali vse omejiti na levi oziroma desni stran političnega odra. Mislim, da gre za globalno vprašanje. Sem konzervativen, pa hkrati tudi razumem, da podnebne spremembe vplivajo tudi na prihodnost celotnega planeta. Želim si, da bodo tudi moji otroci in tudi moji vnuki doživeli vse letne čase in da ne bodo v njih brali samo v knjigah, ampak seveda zato potrebujemo multilateralizem, ponovno moramo v sama pogajanja vključiti ZDA, tudi Kitajska, Indija in Rusija morajo sodelovati z nami. Voditeljstvo pa seveda pomeni, da moramo za naše zaveze poskrbeti tudi finančna sredstva. Obljube niso dovolj, ampak seveda s tem ne smemo okroziti naše konkurenčnosti, tudi če gre za premenite in dolgoročne cilje in ne nazadnje tudi ne smemo dopustiti, da bodo samo naši državljani plačali to visoko ceno. Ja, ja, bodimo svetovni voditelji, ampak v sodelovanju z ostalimi državami in celinami. Tako je, moramo sodelovati globalno, ampak razumno in modro strinjam se, delajmo na področju boja proti podnebnim spremembam, tako v Evropskem parlamentu, kako tudi v nacionalnih parlamentih, ampak v sodelovanju z ostalimi mednarodnimi partnerji. Sedaj pa bom dal ponovno besedo moji kolegici, ki bo nadaljevala s predsedovanjem tega sestanka. Hvala za besedo. Seveda vsakemu govorniku bom tudi dala priložnost, da odgovori na vsa vprašanja. Seveda zastavlja se vprašanje, ali lahko imamo vse, se pravi podnebne spremembe, njihova zamejitev brez posledic naše državljane in gospodarsko rast. Ja, na to vprašanje niti ne morem odgovoriti. Potem pa še naslednje vprašanje, ali je trenutna politika tudi zadostna za vsa ta vprašanja. Morda bodo na to vprašanje tudi odgovorili vsi penalisti. Ja, seveda vsi im, si želimo teh sprememb, ne vem pa, ali imamo na voljo dovolj zmogljivosti. Zato moramo sodelovati tako na ravni Evropske unije, kakor pri državah članicah. Sedaj pa bom dala besedo najprej gospe Navaro. Hvala za besedo. Sama se bom omejila na zadnje vprašanje. Lani novembra smo tudi sprejeli novo politiko in seveda mi ne bomo financirali zemljskega plina od leta 21 eh, naprej. Mislim, da se moramo osredotočiti zlasti na to, tiste energetske projekte, ki bodo bolj trajnostni in ki bodo tudi prispevali k razogličenju naše družbe. Ja, razumem, da je zemljski plin zelo pomemben v samem prehodnem obdobju, ampak mi bi se želeli usredotočiti tudi na dolgoročne cilje. In zato seveda podpiramo tiste projekte, ki bodo seveda najbolj prispevali k razogličenju pa še čisto na koncu EIB. Je banka, ki temelji na politikah, ampak tudi mi pravzaprav sprejemamo politike. Vi pa morate tudi postaviti določene smernice. Znanstveniki nam pravijo, da moramo sedaj ukrepati z temi politikami. In seveda ti ukrepi imajo tudi določeno ceno in določene stroške, ampak dolgoročno gledano je to seveda pogoj za naše preživetje na tem planetu. Najlepša hvala. Hvala sedaj pa gospod Rajder. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Ja, ta razprava je bila zelo optimistična, pa tudi spodbujajoča. In prav zato tudi mislim, da moramo nadaljevati s tem optimizmom. Cili, ki smo si jih zastavili, so pravi, so ambiciozni, ampak so tudi izvedljivi. Tako da nam ni treba sedaj izbirati med rastjo in delovnimi mesti in varovanjem našega okolja. Seveda to bo prehod brez primere, s tem se vsi strinjamo, ampak seveda to ne bo enostavno. Še romunski kolega je povedal, da je to zelo težavni izziv in ta prehod ima dve značilnosti. Najprej smo pravzaprav prisiljeni, da se lotimo tega prehoda. Poleg tega pa ta prehod sopada z ostalimi pomembnimi prehodi, recimo digitalnim prehodom in demografskim prehodom. Ja, se razumem, da uh, je nekako uh, lažje govoriti o prehodu iz eh, premoga in jekla na digitalno družbo. Na no, vse med sabo zelo tesno povezano in nekaj še besed o globalni perspektivi, ki ste jo prej omenili. Ja, ne smemo pozabiti na ZDA, pa tudi na ostale države, ki ne sodelujejo z nami. Seveda, to je zelo pesimistično za Evropsko unijo in seveda, kot je že povedal predsedujoči, Združeno kraljestvo se nam mora pridružiti. Kaj pa ostali svet, svet v razvoju, ki tudi čaka na našo pomoč, na našo usmeritev? Tudi od nas pričakuje, da jim bomo pomagali pri tem prehodu, kajti nimajo na voljo vseh teh tehnologij in zmogljivosti za pravičen prehod. Na to ne smemo pozabiti, na njih ne smemo pozabiti v tej pomembni enačbi. Najlepša hvala pa še gospod Karni. Hvala bom povedal troje. Najprej sem dobil zelo konkretno vprašanje v zvezi z TCFD-jem ali ljudje sploh razumejo, kaj ta namenska skupina ali podjetja poznajo, pravzaprav priporočila namenske skupine za finančne razkritja. Ja, vse pomembne družbene, vsa pomembna podjetja jo poznajo. Prej sem omenil te velike številke. Moram pa tudi povedati, da TCFD ni nekaj, kar bo pravzaprav namenjeno majhnim podjetjem. TCFD je tudi vzpostavila številne postopke in Evropska unija lahko te postopke tudi sooblikuje z svojo pobudo, svojo direktivo o nefinančnem poročanju. Tako da imate tudi vi določene pristojnosti na tem področju, ampak TCFD je odgovor na vprašanje podjetij v zvezi s tem, kaj bodo podjetja storila v okviru novega pravnega reda na področju prehoda do neto ničelih emisij. Potem pa še vprašanje glede centralnih bank, ali razumejo TCFD 50 jih je v sami skupini, Evropska centralna banka jih je tudi ustanovila, dve tretjini globalnih emisij je tudi zajetih notri, se pravi, imamo tudi Kitajce in Ruse in sedaj mi upravljamo s temi tvegani, največje tvegani finančnemu sistemu je zamuda in odlašanje oziroma ne takojšna prilagoditev globalnim spremembam. Ne smemo pozabiti na gospodarske priložnosti in moramo spostaviti tudi ravnoteže, tako da bomo v sami načbi imeli tudi vključene gospodarske stroške, ki so povezani z ukrepanjem oziroma z neukrepanjem. Potem pa še vprašanje v zvezi z ZDA, njih več v samem procesu kopa. In v zvezi s tem moram odgovoriti še naslednje vprašanje, ali bodo ZDA v nedogled izključene iz te prilagoditve oziroma ali bodo ameriške industrije dejansko pozabile na te priložnosti. Sam mislim, da ne, kaj ti uh, eh, s tem bi tudi zamudile številne inovacije. Moram tudi povedati, da je Evropska unija tista, ki določa glavne standarde na tem področju tudi za ameriška velika podjetja. Poleg tega pa je tukaj seveda Evropska unija v spredju ima tudi konkurenčno prednost. Evropska unija, se pravi Evropa, je tista, ki dejansko določa same sektorje, ki bodo vključeni v sam postopek. No, prej je italijanski kolega govoril tudi o sončni energiji, ampak mislim, da je italijanska industrija bolj usmerjena v samo gospodarstvo vodika in v zajetje ter hrambo oglika. Se pravi, imamo pa še ostale tehnologije, kjer je Evropska unija res v ospredju in s temi tehnologijami lahko seveda dosežemo ogromno napredka, imamo konkurenčno prednost in pripričan sem, da nam bodo ZDA tukaj tudi sledile. Pač nekaj besed o rasti in politiki. Ja, rast mora biti trajnostna in vzdržna. Brez tega rasti ne bo. To se je tudi izkazalo pred finančno krizo, potem pa smo morali celo desetletje se truditi, da se izkopljemo iz te luknje, ki smo si jo eh, pravzaprav ustvarili. Prilagoditev je nujna, ampak mora biti bolj dosledna. Estonski kolega pa je tudi povedal, da moramo to jasno pojasniti našim prebivalstvom. Vse mora biti dejansko pripravljeno na lokalni ravni, mora vključevati vse deležnike od spodaj na vzgor. To ste tudi dejali in to je tudi sestavni del našega političnega izziva, s katerim se sedaj soočamo. To pa je, moramo pripraviti načrt, načrt mora biti izvedljiv, hkrati pa mora tudi voditi do opremljivih rezultatov za ljudi, tako da bodo dejansko veseli, da so del celotne rešitve boja proti podnebnim spremembam. In dobro, vi me razumete, poleg tega pa imamo tudi ogromno mlajših obiskovalcev, ki morajo tudi razumeti naše rešitve. Najlepša hvala, hvala tudi za vsa ta pojasnila. Ja, tudi sama sem gledala v galerijo za obiskovalce in sem vesela, da so z nami, zlasti mladi, kajti oni so naša prihodnost. Me pa zanima, ali bi želel še kdo zastaviti kakšno vprašanje. To lahko storite z dvigom rok, drugače mi boste morali še prisluhniti za eno minuto, kajti želela bi povzeti celotno razpravo. Vemo, kaj moramo storiti, ampak seveda dejanja so veliko težja, kakor pa obljube. Sama prehajam iz Irske in v preteklosti smo imeli šotišča, ki smo jih tudi pravzaprav uporabljali za pridobivanje energije. Potem pa smo odkrili, da je celotna zadeva malo problematična. Sedaj pa bi želeli to tudi zaustaviti in opustiti takšno pridobivanje energije. In seveda, sedaj moramo sodelovati z lokalno skupnostjo. Jo moramo tudi podpreti, drugače se nam bo pravzaprav postavila po robu in naši načrti ne bodo uspeli so predsedujočim sem se še prej pogovarjala o tem, kako deluje politika v tem novem okolju. No, politika deluje na podlagi kratkoročnih političnih ciklov, ampak ta vprašanja, s katerimi se sedaj ubadamo, pa so dolgoročne narave. Tako da je potrebno prepričati ljudi, da so včasih dolgoročni cilji pač potrebni, kljub temu, da bomo malo trpeli na začetku. Svet politike je zelo razdrobljen. Ljudje seveda glasujejo o različnih zadevah na različen način in vedno je potrebno najti konsens. Nihče ne zmaga, ampak nihče tudi ne izgubi v celoti. Ampak dobro, to je razprava, ki jo bomo imeli naslednjič. Omenili ste tudi kmetijstvo. Kmetijstvo in kmetovanje je zelo pomembno in potrebujemo tudi prehod za kmetovanje. Razumem pa, da so kmeti pod pritiskom, pripričani so, da pravzaprav odrihamo po njih bi jih pa dejansko morali vključiti v naše potovanje na področju boja proti podnebnim spremembam. Zato se moramo povezati z njimi. Treba je tudi vključiti industrijo in polski kolega je v zvezi s tem povedal nekaj zanimivega in pomembnega. Sama razprava je zelo pomembna, moja odgovornost je dialog z nacionalnimi parlamenti. Kot sem že dejala, moramo izboljšati naše rezultate. Danes smo to tudi storili. Kaj pa je pomembno za vse, ne glede na naše politične barve in pripadnost, gre za našo skupno usodo in skupne cilje. Nekaj časa nam je še vseeno preostalo in res sem vesela, da se je, je nam pridružil tudi komisar. Ne vem, ali se nam bo pridružil tukaj, na govorniškem odru, tako je. Komisar Dombrovski nam bo nekaj povedal o načrtu za trajnostno Evropo in o naložbah. Govorniki nas bodo sedaj zapustili, dobro, če to morate storiti, lahko zapustite našo dvorano, seveda zaslužite pa si vsekakor aplaus. <laughs> so thank you. We had a slight break for the all important photograph to record that we were here. So, Commissioner, we're very happy that you're with Dragi komisar, prosim, da se nam sedaj pridružite. Imeli smo zelo zanimivo razpravo o podnebnih spremembah, kako se borimo proti njim v zelo razdrobljenem političnem okolju. Sedaj pa izvolite v imenu komisije. Uh, uh, Gospa predsedujoča, dragi člani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov, pred Mesecem dnim sem v Evropskem parlamentu tudi predstavil naložbeni stebr zelenega dogovora in danes sem z veseljem ponovno z vami in sedaj imam tudi priložnost, da pozdravim predstavnike nacionalnih parlamentov. Tako je podnebne spremembe so v spredju naše prizadevanj. Vi ste neposredno izvoljeni predstavniki ljudstva in se tudi borite za vse te izzive. Igrate pa tudi ključno vlogo pri tem, da izpolnimo pričakovanja naših državljanov. Vsako leto pa so posledice podnebnih sprememb veliko bolj prepoznavne. Svetovna meteorološka organizacija je tudi potrdila, da je bilo leto 2019 drugo najtoplejše leto, eh, odkar se vodi seveda evidenca. In ta trend se bo nadaljeval tudi v tem letu. Lanski januar je bil tudi najtoplejši, odkar se tudi vodijo evidence glede temperature na Antarktiki. Eh, zabeležili so temperaturo nad 20 stopinjami in to je prvič v sami zgodovini merjenja. Se pravi, sedaj moramo ukrepati. Zato je boj proti podnebnim spremembam eh, naša glavna prioriteta, ena izmed naših glavnih prioritet v naslednjih petih letih. In zato smo se odločili tudi za zelen dogovor, za podnebno neutralnost. To pa tudi pomeni, da bomo morali obsežno prestrukturirati naše gospodarstva. Vse to bo tudi vplivalo na vse gospodarske panoge, kajti sedaj iščemo nizkooglične alternativne možnosti. Ampak seveda to ne bo zelo poceno. Če hočemo doseči vse cilje, bomo vsako leto morali v ta namen zagotoviti na milijarde evrov. Če pa želimo zmanjšati emisije, pa bomo potrebovali še dodatna finančna sredstva. Dobro, ampak stroški neukrepanja pa bodo še večji, kakor pa stroški okrepanja. Seveda, zelen dogovor mora biti finančno opremljen in zato smo se tudi odločili za poseben sklad za zelene naložbe v naslednjem desetletju. To pa tudi pomeni, da je trajnost vodilo naših naložb. Preoblikovali bomo tudi obstoječe instrumente in seveda to tudi pomeni spremembo našega razmišljanja. Skupaj lahko vsem posredujemo zelo jasno sporočilo in sicer, da morajo biti naložbe zelene. Dobili bomo tudi finančni vzvod, v naslednjem desetletju bomo tako pridobili okrog 3 milijona evrov. Seveda, potem pa bomo imeli še naslednje projekte z 25 odstotki izdatkov za podporo podnebnih ukrepov v desetih letih, pa bo to tudi pomenilo 500 milijard evrov. Moramo tudi povedati, da to še ni vse. Imeli bomo tudi ogromno sofinanciranja. Invest EU bo tudi povdaril trajnost. Imeli bomo tudi vzvod 200 milijard evrov zasebnega in javnega kapitala med letom 2020 in 2030. Invest EU in tudi sama jamstva pa tudi množično financiranje bodo podlaga za dodatno financiranje. Tako bo javno jamstvo zagotovilo še dodatna sredstva za javno dobro. Tukaj bomo sodelovali tudi z centralnimi bankami za bolj tvegane projekte in s tem bomo tudi pritegnili zasebne vlagatelje. Poleg tega pa bomo tudi uporabili sklade za modernacijo znotraj ETS-ja. Evropska unija je na robu najbolj korenite preobrazbe v tem stoletju, ampak ta preobrazba, ta prehod bo učinkovit samo, če bo pošten za vse. To pa je tudi namen mehanizma za pošten prehod ki ima tudi zelo obsežno finančno podlago. In s tem mehanizmom bomo pravzaprav zajeli tiste skupnosti in tiste regije, ki bodo najbolj prizadete, recimo regije, kjer je ogromno premogovnikov. Naš namen je, da bomo pomagali delavcem, da uh, se prekvalificirajo in da bodo lahko delali v bolj zelenih službah. In s tem bomo tudi omilili gospodarsko-družbene posledice samega prehoda. Seveda oblikovali bomo merila skupaj s komisijo in posameznimi državami članicami, ampak ta mehanizem ne pomeni samo finančnih sredstev in spretnosti. S njim bomo dejansko pomagali socialnim partnerjem, nevladnim organizacijam in najbolj ranljivim skupnostim. In na takšen način bomo tudi zagotovili solidarnost in pravičnost in upam, da nas boste tudi vi podprli. Glede financiranja pa moram povedati, da z javnim financiranjem ne bomo mogli kriti celotnega računa zelenega dogovora. Pomagati nam mora tudi zasebni sektor seveda v spredju mora biti javno financiranje, ampak zasebni sektor mora tukaj tudi zapolniti določene vrzeli. Recimo, prej sem omenil številko 3 milijonov evrov, ampak banke, pokojninski skladi, zavarovalnice morajo tudi jasno določiti to, kar je zeleno. Za novo taksonomijo, ki smo jo razvili, bo to tudi lažje za vse te finančne ustanove. No, sedaj smo že določili glavna načela in sistem mora dejansko delovati. Predtem pa že lahko povem, da podjetja in trgi že uporabljajo to taksonomijo. Uh, ko bo taksonomija dokončana, bo tudi temelj za same standarde za zelene obveznice in za ekoznako za proizvode na področju trajnosti. Čez nekaj dni bom tudi predstavil našo trajnostno strategijo, ki predvideva tudi prenovitev direktive o nefi finančnem poročanju. To je vse zelo pomembno, kajti tudi podjetja morajo poročati o trajnosti svojih dejavnosti. Moramo pa tudi določiti jasne standarde za poročanje in to bomo seveda tudi storili z prenovitvijo te direktive finančni udeleženci bodo tako lahko razkrili svojim strankam svoje načrte in svoje naložbe, in s tem bomo lahko tudi bolje določili vse standarde za eko oznako. Gospe in gospodje, ena stvar je, da najdemo finančna sredstva za financiranje podnebnih ambicij. Druga stvar pa je, kako ustvariti ustrezen regulativni okvir. Zato je pomembno, da vlagatelje preusmerimo v trajnostne naložbe in da spremenimo tudi njihov način delovanja. Enako velja za način delovanja gospodinstv in podjetij. Objavili bomo nova pravila za javna zelena naročila do leta 2021. Želimo si, da bi opravili tudi nova pravila v zvezi z državno pomočjo. Z evropskimi vladami bomo tudi preverili zelene proračunske prakse. Letos pa bomo prvič v okviru evropskega semestra vključili tudi trajnost v poročanje o posameznih državah. Upam, da sem vam zdaj. To, kaj podrobno povzel, kaj vse želimo doseči s svojimi načrti za trajnostno financiranje. Naložbeni zeleni načrt je seveda prava pot za naprej, je pa tudi sredstvo za financiranje evropske širše bitke z podnebnimi spremembami. Naša strategija je vezana na globoke preobrazbe. Želimo posodobiti gospodarstvo, poskrbeti za okolje, zagotoviti trajnostno prihodnost, zagotoviti tudi najbolj napredno tehnologijo, predvsem pa želimo ljudem zagotoviti boljšo kakovost življenja. Bolj kot bomo pritegnili trajnostne naložbe, več delovnih mest bomo lahko oblikovali, spodbudili rast in ohranili svet takšen, kot je. Najlepša hvala za vašo pozornost, pa tudi za izraženo podporo v boju proti podnebnim spremembam. Hvala lepa, podpredsednik Dombrovski, da ste se nam pridružili in podali to podrobno predstavitev v zvezi z naložbeno strategijo. Besedo zdaj predajam kolegi Baku iz nemškega Bundestaga. Za nas ima vabilo. Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Hvala za besedo. Drage kolegice, dragi kolegi, dovolite mi, da izkoristim to priložnost in se vam v imenu celotne delegacije našega parlamenta zahvalim za vašo prisotnost in raz bi vas tudi povabil na naslednjo konferenco, ki bo potekala v Berlinu. Ta konferenca bo potekala 12. in 13. oktobra in sicer v stavbu našega parlamenta. Imeli bomo zelo zanimiv in barvit program o aktualnih temah, imeli bomo tudi zelo zanimive govornike. Upam, da se bo konference udeležila tudi predsednica komisije, ki tudi prehaja med drugim iz Nemčije. Tako da upam, da boste prišli v Berlin zdravi in polni radovednosti. Se pravi, že danes vas ljudno vlabim na to konferenco. Hvala lepa za to vabilo. Upam, da ste si vsi pribeležili v svojih agendah. Mi smo bili danes zelo učinkoviti, tako da zdaj lahko naredimo krajši odmor. Ob 12.20 se nam pridruži predsednik Sasoli, ker se moramo še skupinsko fotografirati. Sledi kosilo, zdaj pa krajši odmor. Hvala lepa za vašo udeležbo, hvala lepa za vse prispevke. Resnično informativno. Hvala in zdaj na kratek odmor.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 and if you could sit, sit it or, closer, or if you could sit, sit it or standing up. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Gospe in gospodje, skupinsko fotografiranje nas čaka. Prosim, da pridete vsi v ospredje dvorane, v prvo vrsto, čim bliže predsedniškemu odru. Standing up. Slikali se bomo stoji. Vransko osebje vam bo pomagalo, če ne veste, kam se morate postaviti in prosim, da se predsedniki parlamentov postavite v ospredje.